okay, Tako, kolegice in kolegi, prosim, če se lahko posedete, da začnemo. No in eh, med tem predlagam, da potrdimo dnevni red. Predlagam, da obvestila predsednice preložimo na jutrišnji dan, da ne bomo s tem odžirali časa predsedniku Evropske centralne banke, tako da bi s to spremembo potrdili dnevni red, če se strinjate. Zdi se, da nihče temu ne nasprotuje, dobro. E, veliko zapisnikov, preteklih zapisnikov, imamo tudi za potrditi. Jaz se jih lahko kar preberem z dnevnega reda v bistvu. A ne, eno stvar pa moram povedati. Osnutek eh, zapisnikov številnih eh, zasedanj je zgolj v angliškem jeziku v gradivu, glede na to, da je to zadnje zasedanje letošnje leto, mislim, da je vendarle pomembno, da vključimo na dnevni red tudi še nesprejete zapisnike številnih zasedanj iz leta 2012, čim večjih torej. Ostale jezikovne različice teh eh, dokumentov. Eh, imajo sicer z vedika prevodov omejeno dodano vrednost, ampak bojo v prihodnjih dneh na voljo na spletni strani odbora. Predlagam torej, da potrdimo naslednje zapisnike. 2. juli, 10. september, 24. september, 26. september, 10. oktober, 15. oktober, 22. oktober, 12. november, 15. november in 19. november. Vse te zapisnike ste dobili vnaprej, nihče ne nasprotuje, tako da to lahko tudi potrdimo. Torej, kot rečeno, obvestila predsednice jutri. Zdaj pa med nami z velikim veseljem ponovno pozdravljam gospoda Marija Dragija, ki je pogosto obiskovalec našega odbora. Najprej 10 minut uvodnega nagovora, potem bomo imeli prvi krok vprašanj in odgovorov in sledili bomo novemu formatu, ki smo ga sprejeli in sicer pet minut za vsak krok vprašanj in odgovorov. Če boste kratki s svojimi vprašanji in vam bo ostalo še nekaj časa od vaših petih minut, imate lahko še dopolnilno vprašanje. Če bo to seveda zadnjih 30 sekund, se boste verjetno morali omejiti zgolj na dodatno izjavo na mesto, da bi zastavili še dodatno vprašanje. No, ampak mislim, da je zadeva šla kar dobro, ko smo imeli zaslišanja kandidatu za komisarja in tudi nekatere gospodarske dialoge, tako da upajmo, da bo enako veljalo tudi za ta denarni, monetarni dialog. In eh, namen je tako ali tako ta, da bi prišli do čim več informacij. Tako, brez nadaljnega, Mario, beseda je tvoja. Hvala lepa, gospa predsednica. Spoštovane poslanke in poslanci, člane se in člani odbora za gospodarske in denarne zadeve. Veliko veselje mi je, da sem lahko ponovno tu v parlamentu za zadnjo izmenjavo mnen z vašim odborom v letu 2012. Letošnje leto ni bilo enostavno. Gre za leto, ko so vezi med državami članicami evro območja bile pod eh, hudimi preizkušnjami. Prav tako pa je bilo to leto, v katerem je dolgoročnejša vizija gospodarske in denarne eh, unije už doživela luč sveta. In eh, to je bilo prav tako leto, v katerem smo to vizijo začeli že udejanjati, vključno s ključnimi reformami Evropskega sistema gospodarskega upravljanja. Leto zaključujemo pozitivno z ponovno sprožitvijo dolgoročnejše vizije s proaktivnejšimi ukrepi evropskih vlad in institucij v smeri resnične Evropske denarne unije in nedavno tudi soglasno odločitvijo Evropskega sveta za ustanovitev enotnega nadzornega mehanizma. Dovolite, da odboru čestitam za hitro potrditev stališča glede enotnega nadzornega mehanizma in tudi glede ambicioznega evropskega pristopa. Gre za jasen izkaz tega, da so evropske institucije odločene ukrepati na odločen način pri izpopolnjevanju Evropske denarne unije. Prav tako to jasno kaže, da so evropske države članice, članice evroobmočja pripravljene popustiti pri svoji soverenosti, ko razmere to zahtevajo. Nedavni dogovori prav tako predstavljajo pomemben kvalitativen preskok v smeri stabilnije denarne unije. Ustanovitev mehanizma stabilnosti je ključno torišče v sedanjih razmerah, ki predstavljajo velik izziv. ECB bo še naprej izvajala aktivnosti za izboljšanje zaupanja v bančnem sektorju, eh, s tem, da bi zagotovili otepljive učinke za realno gospodarstvo, eh, tudi z možno dokapitalizacijo bank strani Evropskega mehanizma za stabilnost in z enotnim mehanizmom reševanja, s čimer bo ta sistem naredil veliko pri premoščanju brzeli med eh, suverenostjo in bankami. Upam, da bo zakonodajni proces zdaj kaj kmalo zaključen. Po sprejetju relevantnih pravnih aktov bo Evropska centralna banka začela s pripravljalnimi aktivnostmi, da bo SSM lahko ustanovljen v okviru časovnice, ki jo je predvidel zakonodajalec v svoj uvodni izjavi danes bi rad eh, na kratko povzel gospodarske in eh, denarne razmere. Potem se bom lotil razmerja med monetarno politiko in finančnim nadzorom. Zaključil pa bom z orisom svojih pogledov na prioritete za leto 2013, kar zadeva izvajanje naše skupne dolgoročnejše vizije za Evropsko monetarno unijo. Od kar smo se zadnjič srečali, je ECB pustila obrestne mere nespremenjene. Ključna obrestna mera torej ostaja pri nič celih 75 odstotka. Stopnja za depozite eh, nič in za eh, mejno eh, kreditiranje pri 1,5 odstotka. Pri nestandardnih eh, ukrepih monetarne politike je svet guvernerja decembra, to če bo nadaljeval z vsemi operacijami refinanciranja z enotno stopnjo do porabe celotnega kontingenta sredstev, torej vsaj do julija 2014. Srednjeročni izgled eh, za gospodarsko dejavnost ostaja velik izziv. Gospodarska dejavnost se je skrčila v drugem zaporednem četrtletju v tretje četrtletje leta 2012 in kazalniki za, četrtno, za četrto četrtletje prav tako kažejo določene pomakljivosti, čeprav so nekateri eh, nedavni kazalniki izkazali stabilne eh, vrednosti, prav tako se je klima na trgu izboljšala. Domače popraševanje še vedno m, mm, sili na vzdolj, eh, nizka potrošnja in tudi nizka stopnja investicij, kakor tudi prilagajanja eh, bilanc posameznih podjetij, predvsem v bančnem eh, sektorju, kar seveda še vedno vpliva na odločitve o investicijah. Pričakujemo, da se bo oživitev gospodarstva zgodila v eh, drugi polovici leta, sicer postopno, in sicer z višjim globalnim popraševanjem, z bolj ustrežno monetarno politiko in z vse večjim zaupanjem v finančne trge, kar bo podkrepilo odločitve za potrošnjo in za investicije. Letna inflacija v evroobmočju je še naprej izmerna in je upadla z 2,5 odstotka oktobra na 2,2 odstotka v mesecu novembru. Če se ozremo naprej, pričakujemo, da bo inflacija še naprej upadala. To je trend, ki bi moral podpreti eh, realno razpoložljivo količino denarja, ki bo na voljo tveganja ostajajo uravnotežena, pričakovanja inflacije ostajajo v skladu z pričakovanji sveta guvernerjev, eh, kar zadeva cilj blizu, vendar pod dvema odstotkoma. Monetarna analiza kaže ceno, ki je skladna s cenovno stabilnostjo. Če se pogledamo razvoj dogodkov v zadnjih eh, mesecih, vidimo, da je monetarna eh, širitev upoštevajoč posebne dejavnike, eh, ostala dokaj omejena. Dinamika kreditiranja prav tako ostaja zelo nizka in v številnih območjih evroobmočja so se posojila eh, po obsegu zmanjšala. To je tudi rezultat prilagoditev bilanc eh, bank in podjetij in pa tudi rezultat trenutnih gospodarskih pomakljivosti. Dovolite, da se zdaj lotim prve tematike, ki smo jo izbrali za to izmenjavo mnen in sicer razmerje med monetarno politiko in in finančnim nadzorom. Razprave, ki so privedle do nedavne odločitve za ustanovitev enotnega mehanizma stabilnosti, izpostavljajo vprašanje o tem, kako odgovornost za monetarno politiko in za nadzor lahko ustrezno ločimo. V zadnjih letih so številne centralne banke iz smiselnih razlogov prevzele nadzorstvene vloge. 14 od 17 nacionalnih centralnih bank v evroobmočju igra določeno vlogo pri nadzoru in enako velja tudi za številne pomembne centralne banke širom po svetu. Dejansko je globalna finančna kriza nasplošno privedla do tesnejših povezav med centralnimi bankami in funkcijo finančnega nadzora. Angliška centralna banka, na primer, bo k malu prevzela nadzorstvene vloge, ki jih je prej izvajala britanska FSA. V ZDA bo vlogo centralne banke Fed na področju finančnega eh, nadzora eh, zakonodaja kaj kmalo ukrepila. Vse to kaže na pomembno razmerje med monetarno politiko in finančnim nadzorom, kar je še posebej pomembno v kriznih razmerah. Ni na ključje, da je zgodovinsko gledano bilo tako, da so centralne banke bile prvi nadzorniki komercialnih bank. ECB bo vzpostavila jasna eh, vodilna načela in tudi notranje prakse poslovanja za zagotavljanje učinkovitega ločevanja funkcij monetarne politike in finančnega nadzora. Dovolite, da na kratko eh, povem več na to temo. Kot prvo, vključevanje ECB v finančni nadzor nima kakršnega koli vpliva na naš primarni cilj zagotavljanja cenovne stabilnosti. Eh, to prav tako ne vpliva na sam cilj, ki je zakonsko določen, eh, niti na kvantificiran izraz inflacijskih stopenj pod vendar blizu dveh eh, odstotkov. Kot drugo, nadzorni odbor bo težišče izvajanja finančnega nadzora. Ta lahko vključuje določeno ozemljsko entiteto, ki bo širša od evroobmočja, če, kot upamo, da bo temu tako, bodo tudi številne države, ki trenutno niso članice evroobmočja, vendar vstopile v evropski mehanizem stabilnosti. Kot tretje, ločevanje monetarne politike od finančnega nadzora bo predvsem prevzelo eh, obliko neodvisnega, eh, neodvisnih analiz in eh, predpisovanja političnih orodij za izvajanje obeh funkcij. To bo seveda zahtevalo ustrezno upravljanje in vzpostavili bomo ustrezne interne postope, ki bodo zagotovili to ločitev funkcij. Tu bomo torej sledili mednarodni najboljši praksi. Ločevanje teh dveh funkcij je ključnega pomena. Ostaja pa uveljavljeno dejstvo, da močnejši nadzor olajša izvajanje monetarne politike. Da vam podam dva primera. Kot prvo, kadar eh, ni finančne stabilnosti, standardna orodja za zagotavljanje monetarne politike, se pravi spremembe kratkoročnih obresti, izgubijo na moči. Dejanski nadzor, ki prispeva k stabilnemu finančnemu sistemu, lahko zato samo koristi gladkemu in ustreznemu izvajanju monetarne politike. Kot drugo, učinkovit eh, finančni nadzor prav tako lahko odpravi negativne posledice eh, prekomernega eh, dajanja posojil, kar lahko povzroči pritiske na inflacijo na dolgi rok. In zato z ustreznimi makroekonomskimi ukrepi lahko učinkovit nadzor zagotavlja makroekonomsko stabilnost. Monetarna politika bo ostala seveda usmerjena v cenovno stabilnost in s tem bomo zagotovili zaupanje trgov in javnosti v stabilno kupno moč te valute. Na ta način bomo tudi stabilizirali pričakovanja na trgu, zmanjšali eh, fluktuacije in vzpostavili okolje za stabilne finančne trge. Začeli smo že z notranjim premislekom o vseh teh eh, vprašanjih skupaj z nacionalnimi centralnimi bankami in pripravljeni smo na začetek formalnih priprav, čim bo zakonski okvir dejansko tudi sprejet. Dovolite, da se zdaj dotaknem druge tematike, o kateri bomo danes govorili, namreč eh, resnična prava gospodarska in denarna unija. Letošnja spomlad po treh letih velikih gospodarskih in finančnih izzivov, je postalo jasno, da evroobmočje potrebuje dosledno dolgoročnejšo vizijo za Evropsko denarno unijo. Na našem zaslišanju, ki je potekalo aprila, smo obravnavali ravno takšno vizijo na podlagi predhodnih razprav v tem odboru o fiskalnem paktu in paktu za rast. To vizijo so potem eh, šefi vlad in držav подробнее определили. От такрат je prišlo do neverjetnega napredka. Junijski Evropski svet je bil pomemben menik z tega vidika. Institucionalne spremembe, ki so bile nepredstavljive še pred manj kot eh, letom dni, so zdaj že na politični agendi Evropske unije ali pa so tik pred eh, zaključkom procesa sprejemanja. In Evropski mehanizem stabilnosti eh, oziroma enotni mehanizem stabilnosti je ključen primer takšnega prakse. Prejšnji teden je Evropski svet prav tako opredelil dodatne koroke za izpopolnitev Evropske denarne unije. Poglobljene razprave o strukturnih reformah in izzivih konkurenčnosti so bili še posebej pomembni in so tudi odraženi v sklepih sveta. Z vidika ECB vidim dve ključni prioriteti za leto 2013. Kot prvo, izboljšati moramo delovanje denarne oziroma gospodarske unije. Prekomerna neravnovesja znotraj evroobmočja so privedla do destabilizacije Evropske denarne unije in tega ne smemo več dovoliti. Spodbudno je, da se zdaj stvari počasi premikajo v pravo smer. Izvoz eh, blaga in storitev se je, na primer, povečal za 27 odstotkov po obsegu v Španiji od leta 2009 in za 14 odstotkov na Irskem, 22 odstotkov na Portugalskem in 21 odstotkov za, na, v Italiji. Te štiri države se prav tako soočajo z povišanjem relativnih eh, stroškov na enoto dela. Ekonomske reforme torej prinašajo rezultate in eh, če tudi na kratki rok morda pomenijo pomemben strošek za posameznika, pa so vendarle pomembne. In eh, reforme so na pravi poti in vlade morajo nadaljevati z delom. Kaj torej lahko storimo na evropski ravni, zato da se zagotovi še več podpore temu procesu? Predlagane reformne pogodbe med eh, članicami evroobmočja in institucijami Evropske unije so obetavna usmeritev. Skupaj z eh, natančno opredeljenim okvirom za ciljno usmerjeno začasno finančno podporo, Eh, bi to moralo prispevati k izvajanju strukturnih reform in krepitvi konkurenčnosti. Po idealnem scenariju bi te reformne pogodbe morali biti usredotočene na države, ki se soočajo z največjimi izzivi, kar zadeva konkurenčnost. Prav tako morajo identificirati strukturna oska grla za izboljšanje konkurenčnosti. Eh, reforme pa morajo biti usmerjene v ukrepe, ki bodo ta oska grla odpravile. Na ta način je treba vzpostaviti tudi jasno povezavo med reformami in eh, konkurenčnostjo, kar je ključnega pomena za rast in ustvarjanje delovnih mest. Dobro delovanje trgov blaga in dela je predpogoj za rast in ustvarjanje delovnih mest v Evropske denarne uniji. Zato pozdravljam najavo tega, da bo prihodnje leto Evropska komisija opravila sistematični pregled trgov dela in eh, proizvodov. Za države evroobmočja bi ta pregled moral omogočiti oceno tega, ali so ti trgi popolnoma skladni z zahtevami za sodelovanje v Evropski denarni uniji. Trgi proizvodov in eh, dela morajo omogočiti prilagajanje kapacitete, da se lahko prilagajajo spremenjajočemu se globalnemu gospodarskemu okolju in da bodo lahko zagotavljali trajne visoke ravni zaposlenosti. Druga prioriteta za leto 2013 z perspektive Evropske centralne banke pa je izpopolnitev finančne unije eh, z vzpostavitvijo enotnega reševalnega mehanizma. Namen je, da nerentabilne banke rešimo oziroma jih eh, popeljemo skozi proces ustreznega uh, stečaja oziroma prenehanja poslovanja, da se bodo na ta način lahko uh, banke znašle v procesu uh, urejenega uh, stečaja. Prav tako je potrebno uh, vedeti, da je vzpostavitev boljše gospodarske unije na eni strani eh, za zvišanje konkurenčnosti in delovanje trga, dela in proizvodov ključnega pomena mm, za dosegli naših prioritet v letu 2013. Pripričan sem, da boste tudi v vašem odboru ponovno igrali ključno vlogo pri tem, da se bo ta agenda pomaknila naprej in sicer s prejemanjem relevantnih zakonodajnih predlogov. Zahvaljujem se vam za vašo pozornost, sem pa na voljo za morebitna vprašanja. Thank you very much. Right, well, we're now going to move... Hvala lepa. Zdaj pa gremo naprej na krok vprašanj in odgovorov. Vemo, da nas mora Marijo zapustiti točno ob pol šestih, tako da prosim, bodite kar se da varčni s časom. Največ pet minut lahko traja eh, vsak sklop, taka so navodila naših koordinatorjev, tako da če bo vaše vprašanje predolgo, bom eh, potem morala predsednika ECB eh, prekiniti pri odgovoru. No, najprej v imenu ELS, Pablo Zalba, izvolite. Hvala, predsednica gospod Dragi, hvala še enkrat, ker ste prišli. Strinjam se, da je bilo letošnje leto težko, ampak prišlo je do zelo pomembnih korakov naprej. Rekli ste, da brez finančne stabilnosti monetarna politika evroobmočja ne deluje tako, kot bi morala. V Španiji imamo indikatorje, da stvari dokaj dobro potekajo. Eh, izboljša, izboljšala se je produktivnost, eh, rekli ste tudi, da so se eh, stroški proizvodne in dela zmanjšali in izvoz se je od leta 2009 povečal za 27 odstotkov. Vendar pa se napovedujejo tudi velika vlaganja od zunaj. Govorim pa predvsem o majhnih in srednjih podjetjih, ki so motor našega gospodarstva. Uh, oni so odvisni predvsem od domačega kreditiranja, tega pa skoraj ni v tem času in zato se soočajo s številnimi težavami, uh, ne samo pri ustvarjanju delovnih mest, ampak tudi pri sami proizvodni. Stroški financiranja podjetij so odvisni bolj od, uh, gos, od uh, geografske lokacije kot od. Uh, Eh, gospodarskega položaja. Torej, moje vprašanje je, kaj lahko monetarna politika naredi, da se ta situacija izboljša eh, oziroma da se rešijo te problemi za manjša podjetja. Hvala. Ja, dejansko stvari v Španiji in tudi v vseh eh, ostalih. Je državah, ki so pod veliko napetostjo napredujejo na vseh eh, področjih, ki ste jih omenili. Kreditni tokovi vendarle ostajajo dokaj umirjeni. V prvi polovici letošnjega leta smo uspeli približno pol eh, biliona sredstev inicirati v sistem, vendar ta sredstva le stežka pridejo do realnega gospodarstva. Eh, dve strani sta seveda pri tej zgodbi. Eno je mm, ponudba in eh, s tem denarjem, svežim denarjem smo omogočili to, da ni prišlo do katastrof, zato ker eh, banke ne bi imele dovolj sredstva na voljo. Smo pa prav tako razširili eh, sam okvir za jamstva, tako da številne države v teh državah, ki so pod veliko napetostjo, so dobili dostop do uh, sredstev iz tega inštrumenta. Je pa tu seveda tudi še dejavnik popraševanja in popraševanje ne raste. Nizka stopnja investicij, nizka stopnja potrošnje, vse to pomeni, da so kreditni tokovi dokaj omejeni. ECB eh, e je storila to, kar se je storiti dalo na tem področju. Torej, sprejeli smo uh, tako imenovane uh, dodatne um, kreditne zahteve bank, Eh, kot jamstvo. Sprejeli smo umirjeno odločitev in poskušali storiti vse, kar se le da, da ta dodatna likvidnost končno pride do realnega gospodarstva, kajti če banke posojajo, potem ta posojila lahko uporabijo kot jamstvo za eh, posojila pri ECB. In mimo tega pa je težko storiti karkoli drugega, kajti vse je odvisno seveda tudi od dejavnika popraševanja na trgu. Eh, no, zaupamo pa v to, da glede na trenutno eh, stanje naše monetarne politike, pozitivni učinki teh ukrepov bodo našli svojo pot v gospodarstvo in sicer eh, zadnje napovedi ECB napovedujejo oživitev v drugi polovici leta. Okay, right. uh... Dobro, v imenu skupine SD Eliza Ferreira. Muito obrigada, Sr. Draghi, por estar entre nós. Eh, as minhas primeiras palavras são de. Hvala, gospodine. Dragi, da ste nas obiskali popovdne. Najprej bi sem rada zahvalila zaradi vizije in zaradi tega, kar ste že storili, ko gre za srednjeročne obete za monetorno ulijo. In tudi, kako ste pomagali bankam in kako smo se lahko zavarovali pred špekulatorji. Res so vse čestitke kajti če evra več ne bi bilo, če bi propadel, bi bile razmere zelo nehvaležne. Ampak, ko govorimo o viziji, pravzaprav se ne eh, strinjam, ko gre za pomoč realnemu gospodarstvu in tudi kako se ta pomoč razvija. Zakaj govorim o tem? Evroobmočje danes je potvrženo recesiji. 25 milijonov ljudi v evroobmočju je brezposelnih. Javni dolg vse bolj raste govorim tudi o tistih eh, državah, ki spoštujejo zaveze iz evropskih programov. Tako da se mi zdi, da morate sedaj delovati logično in slediti objektivim merilom, če ne bi se te razmere razrešile kaj ti, če se gospodarstvo krči, moramo reči nevrčevalnim ukrepom, ker drugače bomo zašli v začaran krok in stvari ne bomo rešili na ustrezan način. Če se ozrem na portugalsko, lahko povem, da se soočamo z resnim tveganjem, ki izhaja iz deflacije. In ravno zato bi vam rada zastavila naslednje vprašanje kaj z državami, ki spoštujejo zaveze iz vaših eh, programov? Ali bi lahko prišlo do delitve bremen vseh držav članic Evropske unije? Mislim, da bi bil ta pristop pravičen, predvsem, če govorimo o dobičkih. To so dobički, ki jih sedaj ECB ni izplačala. Zakaj potem tega ne bi storila? Zakaj jih ne bi vrnila v tiste države, iz katerih te dobičke izvirajo? Moje vprašanje. Hvala za vprašanje. Ne smemo pozabiti ene stvari sicer se vam najprej zahvaljujem, ker ste bili tako prijazni in ste me pohvalili, ampak ko govorimo o fiskalnem paktu in paktu rasti. Prvič eh, smo o njih govorili ravno v tej sestavi in eh, zato bi se rad zahvalil pravzaprav odboru Ekon, ki mi je dal možnost, eh, da ste podali eh, to pobudo in potem smo tudi oblikovali oba koncepta, ki sta tako zaživela v praksi. Ampak naj se sedaj vrnem na vaše vprašanje. Govorimo o fiskalni prilagoditvi. To je nekaj, kar je bilo nujno, to nikakor ni bilo neopravičeno. In ko govorimo o napredku, lahko povem, da je bil zabeležen in da je ta napredek otepljiv do sedaj. Tako da mislim, da če bi šli po drugi poti, bi tako ogrozili kredibilnost, ki smo si jo do sedaj priborili in bi morali začeti znova. Tako da bi bil to neskončen proces. To je vsaj stališče ECB-ja. Namreč dolgoročna vizija je potrebna, ustrajati moramo in predvsem moramo upoštevati napredek, ki je bil že dosežen. Tako da, če bi se obotavljali na tej poti, če ne bi bili odločni, mislim, da bi bilo to samo kontraproduktivno, tudi obresne mere bi se povečale in tudi veliko negativnih stvari bi se zgodilo. Ste izčrpali svoj odgovor? Ja. Dopolnilno vprašanje. Ja, bom kar v angleščini govorila, da bom stvari nekoliko pospešila. Nihče ne reče, da moramo iti nazaj, da naj ne bi bili disciplinirani, ampak eh, hočem samo reči, da so stroški previsoki in ko govorimo o časovnem okviru, ta je pičel in omejen. Ko pride do upada pri gospodarski rasti, potem pravno besedilo šesterčka nam določene mehke prilagoditve dovoli in to moramo izkoristiti. Namesto, da bo prišlo do 130 milijard evrov manj, da bi prišlo do upada, lahko še vedno spoštujemo časovni okvir 80 je morda ta okvir ali 85, to lahko znižamo. Sledimo črki zakona, ampak nekoliko upočasnimo ta cikl, ker ko govorimo o kalkulacijah multiplikatorjev, to so napačni izračuni. In ko govorimo o posamičnih pogodbah, pravzaprav eh, ljudje več ne zaupajo receptom. In to je politično zelo občutljivo vprašanje. O tem pravzaprav govorim. Seveda, disciplina je pomembna, ampak prilagoditi eh, se eh, moramo in upoštevati moramo dejanske multiplive rezultate. Ja, samo na kratko. Ko smo imeli velike proračunske primanjkljaje, ravno tako niste zabeležili rast. To je prvi odziv. Drugi odziv, prej ste me to vprašali, pa vam nisem konkretno odgovoril. Ko govorimo o dobičkih ECB-ja, e ko govorimo o razdelitvi dobičkov, to je v rokah držav članic, ne pa ECB-ja. Namreč države članice so tiste, ki odločajo in spremejo odločitev s tem v zvezi. Torej, popolno neodvisnost imajo in posledično se bo odločilo, kaj se bo zgodilo z razdelitvijo dobičkov oziroma ali jih bomo izplačali in razdelili ali ne. Dobro, Eliza je, mislim, da je kar dobro izkoristila teh pet minut. Silvi Gular v imenu politične skupine Alde je naslednja. Najlepša hvala. Gospod eh, Dragi, zanima me, kaj je z demokratično legitimnostjo. Upoštevati moramo predvsem vidik demokratične legitimnosti junijskih eh, sklepov sveta. Sicer nisem najbolj prepričana, kaj je stališčem ECB-ja, kaj vi menite o tej zadevi. V besedilu Van Rompoja je bilo to še slabše izraženo in zadeve niso jasne. Mislim, da ne gre samo za vprašanje forme. Demokratična legitimnost ni nekaj, kar mora biti na koncu besedila samo zaradi oblike. To je središčno vsebinsko vprašanje in zato me ta vsebina zelo skrbi, ker je bila ta demokratična legitimnost po mojem mnenju okrnjena. Ko govorimo o dogovoru, ko govorimo o paktu, potrebujemo pravzaprav demokratične politike, ki so prilagojene vsem in vsi jih morajo spoštovati. Ravno tako Evropski eh, svet oblikuje predloge, s katerimi pa se metoda skupnosti razvrednoti, po mojem mnenju. Kritičen čas, eh, dobili smo kavo. Ja. Pravzaprav se mi zdi, da veliko korakov naprej je že bilo storjenih in tudi junijski vrh je po mojem mnenju pomemben menik na tej poti, ko gre za to, da smo ponovno zagnali evro in zagotovili smo tudi konsolidacijo monetarne unije. Istočasno pa se pa polnoma strinjam z vami, namreč proces mora biti sporeden z demokratično odgovornostjo in legitimnostjo, kar pomeni, da se mora delo z Evropskim parlamentom na tej poti nadaljevati. Silvi, želiš dopolniti vprašanje? Se pravi, čujem. Ne, dovolj, sem slišala, hvala. Dobro, EKR, gospod Epik. Najlepša hvala, predsedujoča. Gospod predsednik, upoštevati moramo medijska poročila in eh, odvetniki Bundesbanke govorijo o načrtih bančne unije in pravijo, eh, da nimajo ustrezne pravne podlage. Skrbi pa jih tudi, da zadeva ni dovolj jasna, ko govorimo o pristojnostih nadzornikov. Ravno tako jih skrbi pravna varnost tako imenovanega spravnega odbora, s katerim bi olajšali odločanje med svetom ECB-ja na eni strani in novim nadzornim organom na drugi. In to se mi zdi zelo pomembno. Namreč Bundesbanko zelo cenim in zato me zanima, kaj vi menite o tej zadevi. Najlepša hvala. Ko govorimo o postopkovnih pravilih, seveda so odvetniki Bundesbanka izvrstni, ampak tudi Evropski svet, Evropska komisija imajo ravno tako odvetnike, isto velja tudi za Evropsko centralno banko. In tudi, ko govorimo o različnih odtenkih, pravzaprav tukaj je določeno nesoglasje, ko gre za trdnost pravne podlage. Tudi, ko govorimo o tem novem enotnem mehanizmu stabilnosti. Tako da pri vsebini je jasno, da moramo reči, eh, da je Evropska centralna banka nekoliko pasivna, ker mi tega nismo oblikovali. Pravno mnenje je samo sledilo stališčem ostalih odvetnikov, odvetnikov ostalih inštitucij. In ravno zato, kot sem že rekel, smo nekakšen pasiven subjekt, smo tisti, eh, ki bomo sprejeli določene rešitve, ki pa nam jih bodo oblikovali drugi. Tudi ko govorimo o gospodarskih eh, stališčih, tudi ko govorimo o pravnih vprašanjih se mi zdi, da je koncept eh, dokaj dober, trden in mislim, eh, da bomo s časoma lahko zagotovili, da bo ta nadzorni mehanizem deloval. Hvala. Dirk, si zadovoljen, želiš postaviti dopolnilno vprašanje? Neka dobro nam gre, dobro. Filip Lambert, v imenu zelenih, najlepša hvala, gospod predsednik, dobrodošli nazaj v Bruselj. Ja, zdi se, da je to vaš drugi dom. Uh, Dve vprašanji zelo na kratko. Enotni mehanizem stabilnosti. Evropski parlament je zaskrbljen. Namreč, ko govorimo o evroobmočju, se mi eh, zdi, da je to še vedno nedeljeno vprašanje, kar pomeni, da ste vi kot edini akter pristojni za to vprašanje, nihče drug. Vemo, da skladno z govorom svetu bo pomenilo, da bo primaren nadzor v rokah nacionalnih nadzornikov, ampak ECB bo še vedno imel možnost, eh, da pokliče nacionalno banko in se ji ta pravzaprav odzove na določena vprašanja. Kaj pa vi menite? In mislim, eh, da se vsi tukaj eh, strinjamo in zasledujemo isti cilj da ne želimo, da bo prišlo do razdrobljenosti bančnih trgov in nočemo več bančnih unij, ampak enotno bančno unijo. Potem vloga centralne banke, verjetno vem, kakšno je vaše stališče, ampak Van Korne in tudi ostali so tudi že rekli, da ko govorimo o spremembi inflacije, uh, to morda ni edini način, da centralna banka opravlja svoje delo. In tudi, ko govorimo o zaposlovanju in tudi o rasti, tudi tukaj bi se lahko odzvali in upam, da mi lahko tukaj postrežete z ustreznimi odgovori. Kaj vi menite? Najlepša hvala, ker zadeva prvo točko, pravzaprav se stotno strinjam z vami. S tem korakom želimo zagotoviti enoten bančni sistem. ECB bo upravljala nadzorno funkcijo, nadzirali bomo vse banke v evroobmočju. Ampak kako bo ta nadzor potekal v praksi, pravzaprav je to odvisno od same velikosti banke. Tako da številke v sporazumu pravijo, da bi imeli recimo 130 ali 150 bank, ki bi bile podvržene tako imenovanemu neposrednemu nadzoru in eh, druge pa bile podvržene tako imenovanemu posrednemu nadzoru. Pravzaprav smo še zelo daleč eh, in v tem trenutku še nismo konkretno opredelili, kaj je posreden, kaj pa neposreden nadzor. Ampak nacionalni nadzorniki bodo pravzaprav pomembni tako pri posrednem, kot tudi neposrednem nadzoru. Kaj pa se bo zgodilo, in to verjetno pravi tudi zdrava pamet, je, da bo ta intenziteta nadzora tista, ki eh, se bo okrepila, ko bo šlo za središče, namreč ko bodo banke rasle, uh, bolj strok bo ta nadzor in tudi nacionalni nadzorniki bodo odigrali tukaj vse bolj pomembno vlogo, če bo banka rasla in se razvijala. Poleg tega bodo nacionalni nadzorniki podvrženi določenim predpisom in tudi spoštovati bodo morali standarde v enotnem pravilniku, Naj tudi omenim, eh, da bo naš cilj, da se ta pravilnik udejanji v praksi. In to velja predvsem za tiste regulatorje, ki so središčnega položaja, kar pomeni, da bo ECB še vedno imel pristojnosti, lahko bo posredoval, lahko bo poklical kakršno koli banko, ki bo podvržena našemu posrednemu nadzoru. In imeli bomo tudi možnost, da zaprosimo za kakršno koli informacijo z njihove strani prebral sem kar nekaj člankov danes, kjer so zapisali, da morda bo prišlo do razdrobljenega bančnega sistema. Sam se s tem nikakor ne strinjam. Potem, kar zdaj vaše drugo vprašanje. Pravzaprav sem videl, kar je omenil governor Karn in tudi vi ste se navezali na to vprašanje ampak eh, on je govoril v drugi institucionalni sestavi, ker imaš več mandatov, več eh, nalog, cenovna stabilnost ni edina, ki je pomembna, ampak tudi rast in zaposlovanje sta bistvena. Tako da mislim, da moramo pravzaprav poštevati več različic in to je centralna banka, ki se sleduje več kot eh, samo en cilj znotraj svojega mandata. Hvala. Dopolnilno vprašanje samo na kratko. Ja, kar zdaj je prvo vprašanje, ali mislite, da se izpostavljate tveganju, da bi morda banke se skušale izogniti 30 milijardam, da bi imeli nekakšne zunebilančne postavke, ali vas to skrbi? Ne, pravzaprav ne. Ker če si pogledamo trenutne razmere, banke se temu ne izogibajo in pravzaprav so nacionalni nadzorniki tisti, ki nadzirajo celotno bilančno vsoto bank, torej tako bilančne, kot tudi zunaj bilančne postavke. Tako da tako se stvari ne bodo spremenile z novo rešitvijo, če bomo imeli drug nadzoren sistem. Nikakor ne. Banke bodo še vedno podvržene nadzoru in nadzirali bomo njihovo celotno poslovanje. Hvala. Hvala. Marisa Matijas je naslednja v imenu Gue. Najlepša hvala. Hvala, gospod Dragi ker ste nas obiskali danes popovdne. Ja, upam, da ste si tudi že nadeli slušalke. Tako, še enkrat eh, hvala za obisk. Nekaj vprašanj bi vam rada zastavila. Najprej, ena stvar se nikoli ne spreminja. Namreč vedno, ko smo v težavah, mora Evropska unija izkazati solidarnost. In tukaj bi se rada navezala na dve točki, ki ste jih izpostavili vi v svojem izvajanju. Najprej bančna unija. Dejstvo je, da je ta zamisel dobra, ampak če se bodo stvari izpridile, bomo še vedno morali poskrbeti za to, da bo vsak poskrbel samo zase. Takšno je vse moje stališče. Poleg tega Če si pogledamo cilj, ki ga zasledujete, se mi zdi, da bo res eh, težko doseči vse te cilje, ki smo si jih zadali. Rekli ste, da ste zabeležili uspeh in da ste dosegli različne cilje, ampak eh, meni se ne zdi, da ste to naredili. Res je, da na portugalskem potrebujemo večje izvozne tokove. Mislim, eh, da moramo staviti predvsem na to področje in nekaj je treba storiti. Istočasno pa se borimo proti visoki stopni brezposelnosti, ne glede na to, kakšne politike smo oblikovali, pa nam ni uspelo. Kolegica, prosim govorite nekoliko počasneje, ker ne moremo razumeti tolmačenja. Tolmačenje se ne more zagotoviti, če govorite tako hitro. Ne, ampak mislim, da je težava v tem, da je ton v mikrofonih preglasen, zato tolmačenja ne morete slišati. Sem že prosila tehnike, da to uredijo, ampak žal se to še ni storilo. Marisa, veš, da so včasih tudi tehnične eh, težave v ozadju, tako da bi te eh, prosila, da ponoviš. Ja, hvala ne bom tako glasna, bom še enkrat oblikovala svoje vprašanje. Bom se nekoliko umirila, pravi govornica. Tako, gospod Dragi, želela sem izpostaviti dve točki in vam zastaviti dve vprašanje. Namreč, gospod Dragi, dve stvari sta mi jasni. Ko govorimo o bistvenih dosejih, o bistvenih vprašanjih, No, pa bom govorila v angleščini, če bo tako lažje. Tretjega rada upam. Upam, da me boste sedaj razumeli. Zahvalila sem se vam, ker ste prišli, ampak želim, da se navežete na dve točki, ki ste jih že izpostavili. Namreč upoštevali ste različne kompleksne dosjeje in ste nam jih predstavili. In vedno je pomembna ena razsežnost, kjer evropskim institucijam ni uspelo, namreč pomankanje solidarnosti. Če je temu res tako in bančna unija je primer za to, kar z nami niste govorili o tem, da če bo se stvar izpridila, bomo imeli težave, vsak bo je puščen sam sebi, ker osrednjega mehanizma ni na voljo. Potem pa še ena eh, zadeva, program sanacije. Gospod Dragi, vedno ste rekli, da je to zgodba o uspehu, ampak temu ni tako primankljaj in dolg. To sta dve spremenljivki, ki gresta v nebo in to se bo še nadaljevalo. Kakšen recept imate vi? To so te spremenljivke, ki sta bistveni cilji, cilja mehanizma sanacije, kaj se bo zgodilo, ali tega moramo povezati z izvoznimi tokovi ali ne. Vemo, da so se izvozni tokovi nekoliko izboljšali na portugalskem, ampak eh, vse je bolj povezano z upadom uvoza, veliko bolj kot z rastjo izvoza. Ja, pravzaprav smo ustavili uro 3 minuto 42 sekund ste porabili, tako da Marijo boš moral zelo hitro odgovoriti. Ja, hvala, kar zadeva prvo zadevo, prvi del vprašanja. Ja, pravzaprav ta enotni mehanizem stabilnosti ima vse pristojnosti, da je lahko zgodba uspehov in sedaj moramo staviti na udejanjenje v praksi. In eh, zato se bomo morali zelo potruditi ampak upoštevati moramo, da je to samo prvi eh, korak bančne unije, dva koraka še imamo, oblikovati moramo enoten mehanizem reševanja in tudi to je del sklepov, ki jih je sprejel Evropski svet. Tako da v prihodnjem letu bo komisija oblikovala predlog na to temo, kar pa zadeva tretji vidik. dolgoročno imamo tudi možnost evropskega sistema zajamčenih skladov. Poštevati pa moramo to solidarnost eh, in to je povezano tudi s tveganji, kar pomeni pa, da je to v veliki meri odvisno od zaupanja. In enoten mehanizem stabilnosti je eno izmed orodij, ki ga bomo uporabili, eh, da bomo to zaupanje v naše banke izboljšali. Ne glede na to, kje se te banke nahajajo. Potem druga točka, pravzaprav je bila to bolj izjava kot vprašanje, ko govorimo o primankljajih in dolgovih, pravite, eh, da sta oba previsoka in da jih ne nadziramo, ampak eh, mislim, da številke govorijo drugače in da smo na tem področju napredovali. Samo toliko. Se pravi, čujem, čas je potekal, ni bilo dovolj časa, da bi Marisa to dopolnila v imenu politične skupine FED, sam po Terho. Hvala, gospa predsedujoča. Gospod predsednik, veliko razprav je že bilo, ko govorimo o različnih vlogah Evropske centralne banke. Tudi v uvodu ste se na to navezali. ECB mora biti pristojni organ za monetarno politiko in miti mora tudi nadzornik bančnega poslovanja. Jasno je, da mora priti do razdelitve pristojnosti med osebem. Ampak zanima me, kaj pa bo s predsednikom? Kako se boste vi odzvali eh, na to delitev? Ali ste imeli možnost načrtovati svojo osebno vlogo oziroma kako boste upravljali ta mandat in kako boste organizirali delo znotraj nove strukture ECB? Ali je pravzaprav sploh možno, da ena oseba ustrezno opravlja obe funkcije oziroma naloge? Sprašujem vas, kako boste svoje delo organizirali v prihodnosti? Hvala, kar mi zaupate, ampak sam ne bom poskrbel za to področje. Imeli bomo popolnoma ločen organ, to bo tako imenovani nadzorni odbor in on bo imel drugega predsednika in tudi podpredsednika in tudi ostalo vodstveno strukturo. Ta bo sprejela odločitev na način, ki bo vsebinsko popolnoma neodvisen od sveta ECB-ja. Zakaj želimo ohraniti ta sistem? Veliko krat sem že rekel, da je bistven cilj ECB-ja, da ohrani cenovno stabilnost. Tako da spomnim se že, da ko sem prvič javno govoril o tem razvoju dogodkov, eh, sem se navezal, da ne glede na to, kar se bo zgodilo, moramo storiti veliko stvari in tudi poskrbeti, da monetarna politika in nadzorna funkcija eh, sta odločno ločeni. Hvala. Sam pa ali bi želel postaviti dodatno vprašanje? Ne. Dobro. Nepovezanih ni, tako da Marijan Tyson v imenu ELS. Najlepša hvala. Sama sem poročevalka za enotni mehanizem stabilnosti in verjetno vas ne bo presenetilo, da vam bom s tem v zvezi zastavila kar nekaj vprašanj kot tudi ostali kolegi, pa tudi kot eh, vi. Ja, zdi se, da ni tolmačenja, imamo tehnične težave, ali lahko sestavite vprašanje v angleščini. Upam, da me lahko razumete. Ja, mislim, da so se gumbi nekoliko pomešali. Poskusite še enkrat. Začnite še enkrat. Ja, ali me sedaj slišite, ali ne govorim v angleščini. Gospod Dragi, sem poročevalka za uredbo enotne mehanizmu stabilnosti. Ja, zamenjali eh, smo slušalke, sedaj si je nadel moje in zdi se, da zadeva deluje. Ja. Ja, dank aan de tolken. Um, als rapporteur voor het SSR. Ja, dobro sem poročevalka za uredbo enotne mehanizmu stabilnosti in eh, zato vam bom s tem v zvezi zastavila nekaj vprašanj. Veseli nas, da imamo sedaj enoten mehanizem nadzora, kar zelo pozdravljamo. Pomembno pa je tudi, da ta nadzorni organ znotraj ECB-ja je tisti, ki lahko oblikuje priporočila za nacionalne pristojne organe, ampak eh, ta priporočila so samo splošne narave. Poleg tega bi obstajala možnost, da bi se oblikovala individualna priporočila, ki bi se navezovala na konkreten nacionalni organ na tisti nacionalni organ, ki ne deluje dobro. Ali moramo te zadeve še eh, rešiti, ali bi tukaj morali izpolno, izpolnevati določene pomankljivosti, ali pa se vam zdi, da so te splošne smernice dovolj, ali pa bi morali imeti bolj konkretne rešitve. Potem upali smo, da bo zadeva začela delovati s 1. januarjem 2014, ampak sedaj so zadeve nekoliko pomaknile. 1. Eh, marec se sedaj omenja in govori se tudi, da naj ECB ne bi ustrezno speljal postopkov, ampak um, ne vem, ali ste tukaj oblikovali ustrezno uh, klauzulo, ali ste opravili svoje naloge, svoje delo ali ne. Torej, če tega ne boste storili, uh, se bo to še dodatno zamaknilo kasneje od 1. marca 2014. Kaj nam lahko poveste? Torej, ali bo s 1. marcem 2014 ECB opravil to nalogo ali ne? naj se najprej zahvalim tako vam, kot tudi vaši politični skupini, ker ste opravili zelo dobro delo. Tako ste pripravili podlago za razpravo in odločitve. Izpostavili ste dve vprašanji, najprej splošna in posamična navodila. ECB lahko pripravi splošna priporočila nacionalnim nadzornikom, In ali bi nam to preprečevalo, da bi oblikovali tudi individualna priporočila? Mislimo, da ne. Zakaj? Res je, da bodo naročila in priporočila zelo splošne narave, ampak kljub temu lahko oblikujemo priporočila za kategorije bank ali skupino bank. Tako da, ko govorimo o priporočilih eh, je zelo težko oblikovati takšna priporočila, kjer bi govorili samo o splošnih pristojnostih, ki bi se navezovala na specifično banko, ker imamo določene težave in eh, tukaj imajo banke različne težave in eh, navodila ne privedejo do rešitev, tako da to niti ni toliko pomembno. Potem, kdaj bo, velja, kdaj bo začela veljati? Uredba o enotnem mehanizmu stabilnosti. Rekli smo, da si želimo, da bi to storili čim prej, ampak še bolj pomembno je, da staro pravimo dobro. Tako da res je, da smo si vzeli eno leto potem, ko bo začela veljati uredba sveta. Tako da mislimo, oziroma naša ocena je, da je ta datum lahko marec 2014 če bo ta uredba začela delovati in eh, tudi če se bo proces trialoga zaključil, bo ta datum marec. Ampak res pa je tudi, da gremo v vode, ki jih še nismo dobro spoznali. To je neznan teritorij, kar pomeni, da si moramo vzeti nekoliko mnevreskega prostora za prožnost, tako da če se bodo zgodile nepredvidene ovire na tej poti ali pa druge težave. Ker kot sem že rekel, to je proces in nadzorni organi na nacionalni ravni so v to upeti. Recimo zahteva za statistične podatke, potem nacionalno so zakonodajalno. To, za te stvari si moramo vzeti veliko več časa, ampak mislim, da bo eno leto dovolj. Takšna je vse naša ocena. Hvala. Marjan, si zadovoljna? morda bom kasneje zastavila dodatno vprašanje. 45 sekund imaš do, samo na voljo, potem moraš odošteti tudi odgovor. Ali pravzaprav to res potrebujete, preden začne zadeva deljati? Govorim seveda o uredbi, o enotnem mehanizmu stabilnosti. Ali potrebujete eh, samo ta organ za reševanje ali pa mislite, da bi morali imeti tudi sklade za reševanje? kako sem že govoril o časovnici in to izhaja iz tega. Evropska centralna banka si želi, da bi ta evropski mehanizem stabilnosti zelo hitro in učinkovito začel delovati. Tudi ko govorimo o določenih bonitetnih ovirah, ko pa govorimo o enotnem mehanizmu reševanja, seveda idealno bi bilo, da bi obe rešitvi začeli delovati istočasno. kajti ta enoten mehanizem reševanja je bistvenega pomena. Omogoča nam, da odpravljamo napake v poslovanju bank. Te napake se lahko zgodijo. Ne bo pa nas to prisililo, da bi uporabili denar davkoplačevalcev, istočasno pa s tem ne bomo negativno vplivali na plačilni sistem oziroma bilanco. In Videli smo, da je prišlo do neuspehov v tej krizi in posledici eh, sta bili, da smo morali uporabiti denar davkoplačevalcev in tudi težave smo imeli v plačilnem sistemu. In ravno zato potrebujemo enoten okvir za reševanje, da se zoprstavimo napakam, kar je samo po sebi zelo kompleksno, predvsem, če govorimo o bankah, ki imajo sedeže v različnih državah. Tako da tudi danes eh, za njih velja različna zakonodaja, ko govorimo o bankrotu. Tako da najprej moramo opraviti zakonodajno delo, potem pa bomo razmišljali tudi o skladu in tudi o neodvisnem organu. Ampak idealno bi bilo, če bi vse stvari začele delovati istočasno. Dobro, najlepša hvala. ELS, Werner Langen, EA, gospa predsedujoča. Vedno sem pozitivno ocenjeval vaše delo in ga tudi spremljal. Tudi ko govorimo o bančnem nadzoru in rekli ste, da boste sedaj prevzeli eh, nadzor vseh bank, ampak tukaj vidim kar nekaj težav. Namreč, katere pravne spremembe so pomembne in potrebne, 127. člen pogodbe, potem status ECB-ja, tretji člen, bančni nadzor je nekaj, kar se ne predvideva, potem 25.2. Pravzaprav govorimo o formulacijah v pogodbah, prišlo je do kolizije in amandmajev v statutu ECB-ja se ne predvideva. Potem drugo vprašanje, gospod Zalbar je tudi o tem že govoril ko govorimo o nič cela pet milijarde evrov. Ta program ECB-ja je imel drugo posledico, drugo rešitev in pravzaprav ni prišlo do kreditov za investicije pri bankah, ampak prišlo je do uh, pet odstotne razlike pri posojilu za, da, za določene uh, in, obrestne mere. In tukaj je prišlo do tega, uh, Eh, da nismo rešili pravzaprav teh težav. In vprašanje, ki se mi zastavlja, je, kaj se zgodi z tem ločevanjem, ker imamo pravzaprav štiri od šest eh, teh eh, guvernerjev, ki pa so tudi v svetu ECB-ja. Kako vidite ta konflikt? No, let me, uh, just let me correct this last point. Ja, naj vas popravim pri tej zadnji točki. Nimate prav, nadzorni organ bo takšen, da bodo v njem člani ECB-ja in nacionalni člani. Ampak 17 jih bo, potem pa moramo poševati tudi člane ECB-ja, ki so štiri in potem tudi člani neevroobmočja, ki bodo želeli biti del tega mehanizma znotraj nacionalnega organa, tako da ne bomo mi vseljevali rešitev kot ECB, ne bomo nalagali rešitev nacionalnim organom, nikakor ne. Potem druga točka, pravzaprav govorili ste o teh eh, LTO-jih za odkup eh, nacionalnih obveznic. To je samo delna resnica. Namreč banke so uporabile določeno eh, likvidnost, ki so jo dobile prek LTO-jev. Najprej so poplačale svoje obveznice, 230 milijard bančnih obveznic je zapadlo v prvem četrtletju tega leta. Kaj pa so naredile banke? Izognile so se temu, da bi prišlo do velike krize in to so odkupile. Potem pa so odkupile tudi vladne obveznice. Potem pa je eno vprašanje, mislim, da smo se o tem že pogovarjali. Namreč, ali bi lahko ECB preprečila bankam ta odkup vladnih obveznic in jih prisilila, da bi pravzaprav zagotovile kredite gospodarstvu? In odgovor, ki ga vedno podam, je naslednji. Tisti, ki pravijo, da moramo prisilevati banke, da dajo denar realnemu gospodarstvu in tisti, ki pravijo, da moramo poskrbeti za to, da banke ne bodo kupovale vladnih obveznic, pravzaprav pa ECB ne more storiti in vseljevati rešitev bankam, ne moremo jim reči, kaj naj storijo s svojim denarjem. Ampak ko govorimo o realnem gospodarstvu, o zagotavljanju kreditov, ECB je tukaj storila, mislim, da zelo veliko. Ko govorimo o zavarovanju, to smo razširili, tudi te kreditne terjatve smo zagotovili in bolj, ko banke posojajo, več zavarovanja imajo in tako lahko financirajo zadeve tudi prek ECB-ja. Mislim, da smo tukaj res storili veliko. Potem drugi programi, ki smo jim bili priča, to so storile druge centralne banke, zdi se, da te rešitve pa niso bile ustrezne, oziroma vsaj stotstotno ne. Ampak eh, vprašati se moramo, kaj je s programi, kjer bi bankam nalagali, kaj naj počnejo s svojim denarjem, ko upoštevajo ti moramo pravzaprav 17 držav v evroobmočju, še jim bomo rekli, dali vam bomo denar, denar vam bomo posodili, samo če boste zagotovili denar ranem gospodarstvu. Ampak če bomo to rekli, bi bilo dobro, da to stotstotno preverimo. In rekli smo, da imamo 6000 bank v evroobmočju, oziroma vsaj 850 eh, in marca so se pokazali eh, ti rezultati, da so posejevali prek eh, LTRO-ja. Tako da je težko nadzirati te procese. Potem pa, ko govorimo o pravni podlagi, mislim, da sem že prej podal odgovor. Sam nisem pravnik in zaupati moram drugim pravnim strokovnjakom. Oni pa mi pravijo, da je pravna podlaga dovolj zanesljiva in da lahko nadaljujemo po tej poti. Ampak eh, vprašati se moramo, kako lahko 1276 preberemo, kako ga interpretiramo. Ne bom pravzaprav povedal več, eh, kot bom rekel, da, se, da moram zaupati presoji drugim. drugih. Hvala. Pravzaprav se strinjam z zaskrbljenostjo Wernerja Langena, namreč kako zagotoviti denar za realno gospodarstvo in realnost je takšna. O tem sem tudi že razmišljala. Centralne eh, banke pravzaprav samo na nek način bi naj zagotovile določene usmeritve in ko pravimo, da moramo stopnjevati ta pritisk, vedno izgubimo to možnost. Sančes preseda v imenu SD. Ja. Najlepša hvala, predsednica. Tudi sam e, vam želim čestitati za odločitev Evropske centralne banke letos. E, želim si tudi širše e, perspektive za EMU vedno sem pogrešal to, da Evropska centralna banka ni prispevala k tej uh, perspektivi, uh, kot naprimer, uh, eh, če bi šlo za neko fiskalno, makroekonomsko perspektivo. Kako lahko prispevate k ne bistvenim oziroma ciljem, ki niso v, prvotnem, v prvem planu, kot je ustvarjanje delovnih mest. In moje vprašanje je naslednje. določene države uh, bi lahko uh, koristile vašo pomoč ali bodo te države vnaprej izvedele pogoje za pomoč in ko gre za direktno dokapitalizacijo, eh, je to tudi pomembno, zato mora delovati mehanizem enotnega nadzora. Ali imate programe uh, za države, ki prejemajo neposredno pomoč? In kako bo potekal nadzor teh držav. Hvala. Uh, Kot sem povedal v svojem uvodnem nagovoru, je bilo letošnje leto zelo težko. Če si ogledamo, kaj je naredila Evropska centralna banka letos, potem vidimo, da je vsekakor. Eh, bila zelo aktivna. Zmanjšali smo trikrat obrestne mere, dva LTRO-ja smo pripravili, potem smo eh, pripravili tudi eh, minimalne rezerve oziroma kriterije za to in počakali smo na napoved OMT pokaza, počakati moramo še na to, da bomo videli, kako se bodo razvijale eh, teže na področju inflacije. In likvidnost bo morala najti neko pot eh, skozi gospodarstvo. To pa zahteva svoj čas. Ja, trenutna situacija veliko pove o tem, kako resna je bila kriza financiranja, ki se je razvila v lanskem letu dva letarauja sta eh, resnično preprečila še hujše razmere. Glede UMT ni naloga ECB, da vlade eh, sili v to, da zaprosijo za pomoč. Vlade in nacionalni parlamenti sami bolje vedo, kaj in kdaj to storiti, če bodo to potrebovali. Glede direktne rekapitalizacije oziroma dokapitalizacije bank je bila odločitev naslednja. Lahko jih dokapitalizira Evropski mehanizem za stabilnost, ampak šele potem, ko bodo podvržene enotnemu nadzornemu mehanizmu. Na ECOFINU smo se pogovarjali o tem, Eh, govorili smo tudi o eh, samem premoženju, eh, kolikšno to mora biti, ampak ni stvar oziroma ni naloga Evropske centralne banke, da to določa. Okay, Ste končali? Dobro. Hvala. Zdaj pa v imenu ELS. Korin Wortman Kol. Najlepša hvala, gospod Dragi. Moje vprašanje se navezuje na napredek, ki smo ga dosegli pri tem, da bi Evropsko gospodarsko in monetarno unijo spet spravili na pravo pot. OMT je res eh, pomagal pri pomirjanju trgov, čeprav pravzaprav to ni bilo v polni meri uporabljeno. Politiki morajo eh, reagirati, to vedno povdarjate. Junija na svetu ste povdarili potrebo po nadaljem napredku, potem da se dopolni EMU, potem, če si ogledamo, sklepe. Sveta pa je program eh, zelo nejasen. Eh, glede začasne pomoči ste rekli v prispevku, eh, to ste omenjali v prispevku, pa se to ne omenja v zaključkih sveta. Zanima me torej, ali je Evropska centralna banka pripravljena in ali so razmere zrele za to, da se uporabi nov instrument OMT. Rekli ste tudi, da ga lahko uporabimo, če za to zaprosi država članica, ampak ali je to povezano tudi s programom reform ali celo z reformnimi pogodbami, preden se lahko uporabi? Ali nasplošno obstaja kakšna povezava med eh, napredkom pri eh, dopolnjevanju gospodarske in monetarne unije in ali se vam zdi, se vam zdijo zaključki sveta eh, zadostni? Hvala more, I mean, very general. Hvala. Vsak napredek, ki ga dosežemo na poti proti bolj pravi Evropski monetarni uniji, torej vsak napredek je povezan s sprejemanjem reform. Gre za fiskalne, strukturne reforme, kjerkoli so te pač potrebne. Vse to mora delovati skupaj, mora biti povezano z reformnim procesom. In pogodbe so tudi povezane z reformami čeprav eh, se to omenja samo posredno. Ampak povezava obstaja, tako da je bila komisija celo eh, naprošena, da pripravi nek pregled tega, ali eh, trg dela in proizvodov, ali sta kompatibilna s tem, da sta del Evropske monetarne unije. Torej, reformni proces je vsekakor tesno povezan s vsem, kar počnemo. Če si ogledamo umet, uh, poznate vse zahteve, ki morajo biti izpolnjene, preden se aktivira UMT. Rekli smo, da je nujen pogoj, da eh, se izpolnjuje pogojevanje, ampak potrebujemo tudi neodvisno oceno strani ECB. Ampak eh, pri definiciji pogojevanja bo e SM tisti, ki eh, bo to določil. Države lahko zaprosijo za pomoč eh, mehanizma za stabilnost. Pre, presenečen bi bil, če bi eh, imeli nek okvir reformnega procesa, pa to si zdaj samo zamišljam, da bi eh, recimo v letu ali dveh država to morala storiti, pa bi bil presenečen, če komisija ali mednarodni denarni sklad tega ne bi predvidela. Korin, se želiš ponovno javiti? Da. Tukaj gre za reformne programe za specifične države članice. Kaj pa na splošno, splošen napredek ali tukaj obstaja povezava z uporabo mehanizmov in instrumentov OMT ali tukaj mora biti eh, dosežen občuten napredek in ali je za vas ta napredek zadosten? Mislim, da je eh, leto še leto bilo uh, dovolj plodno. Moramo se vprašati, kakšna je bila situacija februarja. Veliko ukrepov je bilo letos sprejetih um, strani številnih institucij, tudi Evropskega parlamenta, pa tudi sveta. In če letošnje leto primerjamo eh, z lanskim, z letom 2011, potem vidimo, da je letos prišlo do občutnega napredka na vseh frontah eh, upravljanja evroobmočja, potem reforme za države članice, za Eh, nacionalne države, tako na fiskalnem področju kot na strukturnem področju, ko gre za stabilizacijo finančnih trgov. Hvala. SND, Hvala zdaj pa Alin McCarthy za skupino socialistov in demokratov. Želim se vrniti na vprašanje Filipa Lamberca, kaj ti večkrat v tisku m, mm, eh, vidimo nasprotujoče si trditve. Rekli ste, da ste pasivni akter ampak eh, morali boste biti proaktivni pri ohranjanju integritete ECB-ja kot nadzornika. 6000 eh, bank je bilo najprej omenjenih, zdaj pa smo pri 150. Torej, 5400 eh, oziroma 5850 bo zdaj podvrženih nacionalnim nadzornikom? Kako si boste delili naloge? Ali boste vključili tudi lokalne in nacionalne nadzornike? Svet je zavrnil idejo mutualizacije dolga, torej ne bo prišlo do delitve bremen ali bomo imeli manjši sklad za reševanje, ki ga bodo financirale banke ali eh, res davkoplačevalec ne bo več obremenjen ali boste lahko banki vzeli licenco, ampak Potem ne predvidevate tudi reševanja določenih bank. Nekateri tudi pravijo, da bi ECB morala začeti pogodbo reševanja z državami članicami in zahtevati, da gre banka eh, v nek nacionalni eh, program reševanja. Zanima me torej, kako bo ta celoten sistem deloval. Malo se spoznam na te stvari, pa mi ni jasno, ampak ljudje, ki se ne spoznajo, eh, za nje je pa to resnično zelo problematično. ko govorim, da je Evropska centralna banka pasivni akter, eh, sem mislil, da je pravzaprav na strani prejemnic, kar se tiče pravne podlage. To je oblikovala komisija, potem vi, ta parlament in pa svet. Torej, smo na strani prejemnikov, če se lahko tako izrazim na drugi strani. Evropska centralna banka bo najprej morala uh, zagotoviti določeno logistiko za izvajanje tega uh, novega programa oziroma nove strukture. Vendar pa bomo vse čas sodelovali z nacionalnimi nadzorniki, to vse čas povdarjam. In eh, ta uh, odbor bo tudi sestavljen predvsem iz nacionalnih nadzornikov. 150 bank se zdaj omenja. In ljudje zdaj menijo, da bomo eh, bančni trg eh, razdelili na dva dela. Enega bo neposredno nadzorovala Evropska centralna banka, drugi večji del pa nacionalni nadzorniki. To ni res, vsi bomo delovali skupaj. Enoten mehanizem nadzora je mehanizem, ki ga sestavljajo Evropska centralna banka in nacionalni nadzorniki in Evropska centralna banka ne bo imela nobenih neposrednih ali edinih uh, odgovornosti. In pri 150 bankah bo ta nadzor iz centra, torej strani Evropske centralne banke, bolj dominanten, pri drugih pa manj. Evropska centralna banka pa še vedno lahko za skupine bank ali pa tudi uh, eh, nasplošno izdaja priporočila in lahko katerokoli banko pozove, da uh, pride pod njen nadzor. Torej, katerokoli banko lahko dodamo tem uh, okvirno 150 bankam. Bolj nasplošno pa naj povem, da gre za sistem, ki se šele ustvarja. Uh, Več vam bom lahko povedal, ko bomo nadaljevali z oblikovanjem tega sistema. Eh, in pa še sklad za reševanje, tudi o tem ste spraševali. Organ za reševanje. Tukaj je prišlo eh, do 95 odstotkov pravnih sprememb in pri petih odstotkih gre za denar. Eh, imeli bomo enoten nadzor. Ampak ko banko rešimo, ko je banka v tem procesu reševanja, potem je treba sprejeti odločitev, ali bodo uh, uh, torej posojilodajalci vključeni ali ne. Zdaj imamo 17 različnih bančnih sistemov in seznam Eh, posojilodajalcev se spreminja oziroma je drugačen od države do države članice. Enoten mehanizem reševanja pa pomeni, da se bomo dogovorili o tem, kaj je treba narediti, ko se banka rešuje. Katere vključiti in katere ne, ali bodo vključeni tudi um, drugi akteri in tako naprej. In to je po mojem mnenju najpomembnejši korak. Potem potrebujemo tudi določen sklad, ki se bo uporabljal za upravljanje reševanja. Tukaj ne gre za sklad za reševanje. To je druga stvar. In zato velikost sklada za reševanje, za reševanje pravzaprav ni tako eh, bistvena oziroma tako velika. Treba je financirati dejavnosti eh, reševanja, naprimer, da se zapre določena, določeno hčerinsko podjetje, eh, podružnica. In e, tukaj so stroški omejeni. Sem že presegal čas za govor, oprostite. Včasih me preprosto zanese. Well, some, uh, uh, um, Sorry, Karen, I just want to know what happens if, uh, if because you don't directly supervise those banks, that a, that a national supervisor says... Vi ne rešujete neposredno, tako da... Eh, potem nacionalni nadzorniki rečejo, ne, pa mi tudi ne bomo. Da, to je dobro vprašanje. Eh, pravzaprav nič še ni vzpostavljeno. In izjava centralnega nadzornika namreč, če ta reče, da je banko treba rešiti, potem je to zelo močna izjava in pušča zelo malo prostora nacionalnim nadzornikom. Lahko si predstavljate, kaj bi se zgodilo, če bi eh, nadzorni organ oziroma odbor rekel, da bi banko bilo treba rešiti, pa nacionalni eh, nadzornik ne bi nič storil. Eh, to bi bilo vsekakor zelo slabo. Kaj mislite, kaj bi ljudje potem naredili? Ampak naj zaključim. Mislim, da je eh, še prezgodaj, da bi eh, vedeli zdaj že za vse. Zdaj pa Gunnar Hökmark, ki je poročevalec za eh, predloge za reševanje v krizi. Hotel sem vprašati o makroekonomskih posledicah. Eh, ali pa o stvarih, ki se dogajajo po svetu na monetarnem področju. Eh, Fed v ZDA je eh, predstavil program, ki je vreden 40 milijard na mesec. In o tem govorijo kot o največjem monetarnem eksperimentu vseh časov. Ne gre za to, da predvidimo vse posledice na kratki rok ali da samo pomirimo trge, ampak zanimivo bi bilo slišati od vas, eh, kakšna tveganja vidite. V svoji predstavitvi ste poudarili, da je treba eh, rešiti makroekonomska neravnovesja. In takega eh, monetarnega posredovanja, kot eh, ga imamo danes, nismo videli še nikoli. Vi ste odgovorni za dolgoročno vizijo in zanima me torej, kakšna tveganja vidite pri tem. Če boste imeli priložnost in čas, pa lahko nekaj poveste tudi o tveganju razdrobljenosti. Eh, to bi lahko tudi Eh, izhajalo iz dejstva, da zdaj razpravljamo o eh, evropskem nadzornem mehanizmu z vsemi posledicami. Ampak predvsem me zanima eh, makroekonomsko področje. Hvala. Sam lahko govorim samo za svoje področje in pristojnosti, pristojnosti ECB. Mm, dve operacije LTRO smo izvedli, povečali smo likvidnost, potem pa uh, se je največ zgodilo na podlagi neke izjave in ne same dejavnosti. Ampak pripravljeni ste bili uh, začeti izvajati te dejavnosti, saj ste rekli. Da, ampak kar se tiče teh prvih dveh operacij, je res da smo ustvarili neko osnovo, denarno osnovo. E, zato, da omejimo inflacijo, potrebujemo nekaj stvari. E, potrebujemo e, določeno maržo in pa potrebujemo denar, ki ga ljudje dobijo, ki, jim, ki jim je posojen. ta denar ni šel v realno gospodarstvo in nimamo nekih dodatnih kapacitet uh, tukaj na voljo, to je res. Zato smo priče inflaciji, uh, ki je zdaj pri 2,2 odstotkih, eh, prej je bila 2,7. Dolgoročne perspektive glede inflacije so zelo trdne in zanesljive, ampak kaj pa, če se to spremeni, veliko instrumentov imamo za zagotavljanje likvidnosti do konca leta oziroma pred začetkom naslednjega leta bodo nekatere banke uh, odplačale LTRO in zmanjšale bodo uh, bilančno stanje oziroma bilančne postavke ECB-a. Konec julija smo eh, govorili o preprečevanju fragmentacije evrobmočja. To bi privedlo do zelo katastrofalnih scenarijev. Od takrat eh, je prišlo do napredka na vseh eh, frontah, na finančnih trgih. Zdaj pa bo sprejetje enotnega nadzornega mehanizma še zmanjšalo možnosti za fragmentacijo. Torej, vsaj drugi del tega leta je predstavljal nek napredek pri izboljšanju finančnih pogojev. In zato mislim, da lahko v drugem letu že pričakujemo eh, znake okrevanja. Hvala. Ana, Ani Podimata je zdaj na vrsti v imenu SND. Hvala, Sharon, hvala, predsednik. Najprej pojasnilo, ali bodo banke, ki ne predstavljajo sistemskega tveganja, ostale pod nacionalnim nadzorom, to je res, ampak ali lahko eh, imajo koristi od eh, neposredne dokapitalizacije SM. Potem pa glede zaključkov sveta. Ekofin je uh, sklenil določene zaključke, ki so jih podprli tudi predsedniki vlad in držav. Uh, eh, SSM smo dobili in kar se tiče fiskalne integracije, uh, tukaj pa so bile odločitve veliko manj ambiciozne. Moje vprašanje je, ali je lahko bančna unija polno operativna, brez uh, mehanizmov. Uh, delitve bremen in tvegan na fiskalnem področju. Tega ni bilo v zaključkih sveta, namreč glede eh, fiskalne kapacitete evroobmočja v prihodnje. In še, ko gre za Grčijo, kdaj lahko pričakujemo, da se bo začel, začela izvajati ta ključna odločitev ECB. E, namreč, ko gre za trge vrednostih papirjev. Well, as as uh, are... Banke, ki so podvržene nadzoru ECB, za te banke naj povem, da je uh, koncept bistven. Banke morda niso. Eh, nujno velike, ampak še, v, še vedno lahko predstavljajo sistemsko tveganje. In v tem primeru bi prišle v tisto število 150. Eh, gre za število med 130 in 150, odvisno je to od več stvari, eh, tudi od tega, koliko držav izven evrobmočja se bo pridružilo sistemu. Bančna unija brez fiskalne unije, še nekaj o tem. Bančna unija ima tri temelje. Pri dveh ne gre za uh, neko vzajemnost pri tveganju. Uh, eh, tri, pri tretjem pa gre za uh, vzajemno jamstvo. In med državami bankami bi pretrgali povezavo, ko gre za nadzor, ampak to samo do določene mere. Centralni nadzornik bo ocenjeval stanje bank, neodvisno od tega, kje se nahajajo in to neodvisno od nacionalnih interesov ali pa političnih pritiskov. Do določene mere se torej ta povezava tukaj trga. Če pa je treba dokapitalizirati banko, ki ni v programu, to še vedno spada v nacionalni uh, proračun. Uh, ta ves ni, torej 100 odstotno pretrgana, je pretrgana, ampak ne v polni meri. Torej, ko bo prišlo do vzajemnosti pri tveganju, prej bomo potrebovali še. Uh, uh, potrdilo za to, da eh, so banke pripravljene eh, na delitev bremen in so se pripravljene odpovedati določeni meri suverenosti. To je eh, nujnega in ključnega pomena za pravo fiskalno unijo. Glede profitov MSP. Evropska centralna banka je nacionalnim centralnim bankam razdelila te dobičke. Ti pa so, te pa so potem, bodi si že ali pa ne, odvisno od nacionalne zakonodaje, razdelili eh, ta denar. Glede fiskalnih kapacitet, naj povem naslednje to ni povsem izginilo, kaj ti še vedno obstaja referenca in se omenja možnost, da se uh, začne z reformnimi pogodbami. In to je način, kako se uvaja fiskalna uh, kapaciteta, kako je to tudi vključeno v zaključke sveta. Hvala. Dobro, eh, e Diogo Fejo. Hvala lepa. Predsednik, dragi, dve vprašanje bi imel za vas. Najprej me zanima, kakšen sistem bomo uporabili pri dosegli naših ciljev za primankljaje in pa zadolženost, torej glede teh dveh ja, elementov fiskalnega pakta in pakta za rast. Številni tu govorijo o pristopu korenček in palica. In uh, mislim, da tu dobro vidimo, kaj ne bi bilo kaj od tega, ampak države, kot so Portugalska, kot je Irska, se vam ne zdi, da te potrebujejo nekaj več spodbud, da bodo reforme šle v pravo smer. Moja, moja druga vprašanja pa zadeva javni dolg v številnih, eh, oziroma do zadolženost držav. Številne države so prezadolžene. Govorili ste o nekaterih ukrepih, s katerimi bi lahko eh, ta problem rešili, kot naprimer eh, sklad za poplačilo dolgov. In zanima me, kaj po vašem mnenju bi lahko storili za to, da se sanira to vprašanje prekomernega dolga s katerim se še vedno soočamo. No, ob tej priložnosti pa mi dovolite še, da vam zaželim vesele božične praznike in srečno novo leto 2013. E, eh, to mislim, da velja kar za vse nas. Če kaj berete v Financial Times zadnje čase, ste verjetno prebrali, da imajo velika upanja, ki jih polagajo v vas. Ja, hvala lepa. Javnofinančna prilagoditev je, je ključna. Ne pozabimo, kako smo se znašli v tej situaciji, sploh v prvi vrsti. Potem kot drugo, ali bo to imelo krčitvene učinke? Ja, bo, nedvomno, jih že ima. Zdaj, kako ublažiti te učinke? No, obstaja več načinov. Eden, na primer, je, da se bolj osredotočamo na zmanjšanje potrošnje namesto na mesto na povečevanje davkov. Drugi način je, da se izvedejo strukturne reforme v upanju, da se bo izvoz povečal. Imamo primere držav, ki so uspešno ublažile učinke neizogibne javnofinančne korekcije ravno z zvišanjem izvoza, kar ima potem pozitiven učinek na rast in ustvarjanje delovnih mest. To je, po mojem mnenju, ključna strategija v situaciji, ki je res da zelo, zelo resna in eh, zelo boleča za te države. Tako da mm, ne smemo in nikakor tega ne počnemo, ne smemo teh eh, skrbi imati kar tako zlivo roko, ker so zelo resne. Glede visokih in ustrajnih eh, ravni zadolžitve, ni nekega čarobnega napoja za rešitev tega problema. Vse predzadolžene države imajo izjemno visoke ravni zadolženosti in trenutna strategija temelji na v končni posledici zmanjševanju razmerja zadolženosti in eh, BDP. No, <laughs> hvala lepa tudi za vaše božične in novoletne želje, ki jih vsekakor z vsem srcem vračam tudi vam vsem. Hvala lepa. V imenu skupine Aldera Montremosa. Hvala lepa, gospa predsednica, gospod dragi, vprašanje imam za vas glede napovedi za Španijo, ki ste jih pripravili, kaj ti pravite, da ste zelo optimistični. Naj vas vendarle spomnim, da so napovedi Evropske komisije Eh, mednarodnega denarnega sklada, OECD in tudi velikih španskih bank takšne, da bo leto 2014 verjetno najhujše leto v smislu krize. Prišlo bo do visokega upada BDP, še več brezposlenosti, eh, število MSP je bo upadlo, javni primanklaj ne bo pod nadzorom in šele takrat bomo tudi videli končni učinek reševanja eh, javnofinančnih razmer. Kar zdaj izvoz, dejstvo je, da je od 2009 španski izvoz porastel, ampak naj vas spomnim, da to velja le za 3-4 španske regije. In kot eh, katalonski poslanec lahko povem, da ja, na Katalonijo odpade 30 odstotkov španskega izvoza. V letih 20 in 2011 je bila rast izvoza velika, zdaj je ta rast vedno počasnejša zaradi globalne eh, krize, tako da ne vem, ali mm, lahko delim z vami vsta optimizem. Hvala. Naj pojasnim. Nisem pripravil napovedi za Španijo. Španija, eh, ta napoved je bila za celotno evroobmočje in za celotno evroobmočje napoved ostaja takšna, kot sem dejal. Glede na to, da imam še nekaj časa. Pred mesecem dni je španski finančni minister Rindos dejal tu v tem zboru, dobesedno Španija ima izjemno konkurenčno gospodarstvo. Kaj vi menite o tej oceni? Ja, žal mi je, ne morem komentirati izjav nacionalnih ministrov. Lahko pa komentiram dejstva. In dejstva kažejo, da mm, se je strošek na enoto dela v Španiji znižal in eh, konkurentni primaklaj je zdaj manjši. Tako da ja, to so znaki, izboljšanja. To so znaki boljše konkurenčnosti. Tako da mislim, da bi bilo res eh, fatalistično govoriti, da napredka ni. To velja za Španijo, za Grčijo, za Portugalsko, za Irsko, za vse države v težavah. To je bilo leto, ki mu jaz pravim, leto bolečega napredka. No, še minuto imam. Ja, ja, kar izvolite. Ko govorite o stroških na enoto dela, ali razlikujete med javnim in zasebnim sektorjem? Kajti, če se ne motim, je španski podpredsednik vlade dejal, da naj bi božični regres za državne uslužbence ne bil izplačan letos, temveč prihodnje leto. In da je dejansko gre za to znižanje cene enote dela, eh, zgolj na račun nekaterih zelo oskih zasebnih sektorov. Ja, gledajte, to velja za celotni javni sektor in za, in za zasebni sektor. Eh, prav tako je prišlo do številnih reform v obeh sektorjih, tako da kot rečeno, gre za leto bolečega napredka, ki pa vendarle ostaja napredek. No. Upajmo, da bo, da bo temu tako. No, vidite, da, da se da tudi takole no nemeno ELS Jean-Paul Gozes. Hvala lepa, gospa predsednica, gospod predsednik. Hvala, da ste ponovno tu z nami. Bom, eh, bomo za konec eh, prihranili eh, to rido. No omenjali ste različne organizacije in sisteme, ki se zdaj postavljajo, časovne zamike, v katerih se to zdaj odvija, razmere za nacionalnimi regulatorji in tako naprej. No, ko se spomnim, kaj je bilo rečenega na začetku glede evropskega nadzora eh, bank, mm, je bilo govor o tem, da ne bi na ta način odpravili pomankljivosti sistema, ki smo jih ugotovili pri nastanku krize. No, zdaj vidimo, da je cilj bistveno bolj skromen, ki ga želimo doseči s temi okrepi. In, uh, zdaj me zanima, ali namerava ECB storiti več od tega, kar je bilo storjenega in uh, s kakšnimi dodanjami sredstvi. Eh, kolega od meni pravi, da sem, da sem zelo neprijeten, tako le tik pred eh, Božičem. Ja, moram priznati, da se tudi sam sprašujem ta isto vprašanje, tako da se mi zdi čisto normalno, da se to sprašujemo in to niti ni ne vem kako eh, težko ali neprijetno vprašanje. In odgovor rabimo. Odgovor je pa kaj? Odgovor je, da po našem mnenju mi ne bomo boljši kot. Eh, katerikoli drug nacionalni regulatorni organ, ker bomo tako ali tako sodelovali z njimi. Ta enotni nadzorni mehanizem je mehanizem, ki ga izvajajo nacionalni nadzorniki skupaj z ECB. Bistvo tu je, da pri nadzoru s tem mehanizmom vendarle potem uspemo preseči nacionalne meje. Uspelo nam bo preseči nacionalne meje, uspelo nam bo preseči to, v osko gledanje, ki je prispevalo k fragmentaciji evroobmočja. Tako da to je moj, moj odgovor in nikoli si nisem domišljal, da bi ECB znala karkoli bolje kot drugi, dokler nam to ne uspe in morda to lahko tudi pokažemo. Žan Paul, še dodatno vprašanje, ne? Potem pa Peter Skinner v imenu skupine SD. Hvala, gospod predsednica, hvala tudi vam, gospod predsednik. Mm, morda niste nadčloveški, ampak morda celo nekaj boljšega eh, osebnost leta Financial Timesa. Pravite, da so za pravo oceno stvari še presveže, čeprav vemo, koliko bank bo pod neposrednim nadzorom mehanizma SSM. Me zanima, ali poznamo število bank, ki pa bi morda bile upravičene do sredstev za dokapitalizacijo v okviru tega eh, mehanizma. Zdaj je to nejasno samo v tem trenutku ali kako stojimo s tem? Ne, ne, mislim, da to vrstno oceno v tem trenutku ne moramo podati, ker gre v bistvu za drug proces. Vemo, katere banke bi utegnile prositi za ta sredstva, ker so pač locirane v določenih državah in ker bodo padle v okvir enotnega nadzornega mehanizma. Težko pa je kar zdaj oceniti, katere banke bodo v letu, leto in pol potrebovale sredstva iz tega mehanizma za dokapitalizacijo. V končni fazi bo e SM tisti, ki bo moral o tem odločiti. ESM bo uporabil nadzor iz sistema SSM, torej enotnega nadzornega mehanizma, kot eh, podporo za sprejemanje odločitev, ampak ESM je tista struktura, ki na koncu koncev o tem odloča. Tako da v praksi to težko ocenite, v teoriji pa morda, če prav razumem. Dobro, ne bom šel dlje kot to. Bil pa vprašal tudi na splošno stanje gospodarstva. Seveda imamo eh, dve dva najbolj osovražena dejavnika ekonomistov, inflacija in visoka brezposnost. Pravite, da bi eh, radi to ločili od razprave o nadzoru, ampak ali se vam ne zdi, da ste morda eh, nekako preveč eh, v funkciji amortizerja evropskega gospodarstva? Kako bi vi torej videli svojo vlogo? Številna gospodarstva čakajo zdaj na neko darilo od Božička. Veliko ste že storili, ampak gotovo bodo kritike, da Eh, ste konec konca tudi skopuh. Ja, mi smo letos izvedli dve operacije LDRO, prav tako smo razširili eh, jamstva, prav tako smo eh, sem vključili eh, kredite kot eh, podlago za jamstva, kar predstavlja osnovo za nova sredstva bankam, kajti banke, ki posojajo denar, obenem ustvarjajo eh, tudi določen eh, jamstveni kapital. Eh, obrestne mere so nizke, v številnih delih evroobmočja so realne obrestne mere celo negativne, obenem pa smo ohranili in tudi bomo ohranili cenovno stabilnost, ne glede na to, za kakšno oceno inflacijskih napovedi gre. Tako da to je to, kar nam je uspelo letos doseči in eh, moram, moram reči, da smo kar prepričani, da bo ta tovrstna monetarna politika s časoma priveda do še boljše gospodarske situacije, kot imamo zdaj. Eh, in sicer do te mere, da bo napoved ECB eh, e za celotno Evropo predvidela začetek oživitve že v drugi polovici prihodnjega leta. Dobro, Peter pravi, da je zaključil, tako da še zadnji v imenu LS, Gay Mitchell. Hvala lepa, gospa predsednica. Dovolite mi, da se pridružim ostalim pri božičnih željah gospodo Dragiju. Eh, in upam, da bomo tam do dneva svetega Patrika 7. marca Irci zopet imeli nek razlog za smeh, vsaj kar zadeva eh, reprogramiranje dolga. Ampak ne bi o tem danes. Tisti, ki so politično oportunistični, pravijo, da vrčevalni ukrepi ne delujejo, kot da bomo to, kot da je to neko seme, ki ga posejemo danes, jutri pa že vse skupaj cveti. Ampak obenem bomo izgubili podporo javnosti, če jim ne damo vsaj nekaj upanja. Tako da bi vas zdaj vprašal, gospod Dragi. Nemški finančni minister Wolfgang Schäuble je prejšnji teden v Wall Street Journal citiral Holgerja Schmeidinga, eh, glavnega ekonomista pri Barenberg banki v Londonu, da če bo evro ostal na poti reform, bi morda lahko izšel iz te krize kot najbolj dinamično. Uh, veliko zahodno gospodarstvo. Konec citata. Lahko potrdite to oceno, nam lahko vsaj malo veselje prinesete za Božič. Ja, strinjam se s to oceno. Strinjam se s to oceno, ker ima evroobmočje na nek način eh, najboljšo podstat, ki kjerkoli obstaja dan danes. Če si pogledamo proračunske primankljaje, zadolženost, eh, kontokorentne eh, račune, inflacijo. Ne glede na to, kateri indikator pogledate, vidite, da je v evroobmočju situacija najmanj nestabilna v primerjavi z drugimi regijami v svetu. Tako da to, kar moramo biti zdaj mi sposobni narediti, je graditi naprej na teh zdravih temeljih, mi kot evroobmoče, da torej presežemo to razdrobljenost, ki na nek način države potem eh, osami pri njihovih individualnih pomakljivostih. To je tisti izziv in zdi se, da nam je letos vendar uspelo narediti velik korak naprej v smeri doseganja tega cilja. Naredili smo velik korak naprej pri odpravljanju neravnovesij, tako javnofinančnih kot strukturnih, eh, z vidika konkurenčnosti tudi, pa tudi z vidika vodenja in upravljanja evra. Eh, in sicer s tem, da skušamo vzpostaviti bolj pravo, resnično denarno unijo. Ampak, ko si pogledamo naše temeljne ekonomske podatke eh, v agregatu, so ti zelo dobri in to je podlaga za to oceno ministra Šojbleja. Ja, hvala lepa, gospod predsednik, za to božično veselje. Rad bi povedal še tole, kajti zdi se mi pomembno, da se to pove. Mi ljudem vse čas govorimo, kaj je treba storiti, ne povemo pa jim zakaj. In predlagal bi, da na vaši ravni, kajte vi ste predsednik Evropske centralne banke in res upravljate dobro delo, centralna banka je na dobri poti in upravlja dobro delo, to vam mislim, da premalo krat povemo in vam moramo to večkrat povedati. Ampak na vaši ravni, na ravni sveta ministra, na sveta ministra, na ravni Evropskega sveta, mislim, da moramo večkrat povedati, zakaj to počnemo, da bodo ljudje vedeli, zakaj, kakšni so razlogi, kakšen bo rezultat vsega tega napora. Tako da to mislim, da bi moralo najti svojo pot v naše besedišče v letu 2013 in še enkrat hvala za vaš odgovor. Hvala, hvala za vaše prijazne besede, predvsem pa hvala za ta predlog, da smo morda bolj osredotočeni na razlago naših politik. Hvala. Mislim, da je pomembno, da to, da to storimo. Hvala lepa. Tako, s tem smo zaključili ta monetarni dialog. Naslednji bo potekal 18. februarja. Zdaj pa bi vas prosila, da ne pobegnete vsi iz dvorane, kajti minister eh, Sijarli se nam bo pridružil mm, ob koncu ciprskega predsedovanja in sicer ob pol šestih. No, tisti, ki pa odhajate, Naj vas samo opozorim to, da se jutri ne bomo sestali tu v tej dvorani, temveč v dvorani 2Q2, kajti konferenca predsednikov bo potekala tu v tej dvorani. Torej jutri zjutraj v dvorani 2Q2. Tako, pet minutni odmor, potem nadaljujemo. Okay, so we are now uh, back on to our next point, which is. Tako, zdaj pa prehajamo na naslednjo točko in sicer izmenjava mnen in gospodarski dialog s predsednikom sveta ECOFIN, gospodom Vasosom Sjadljem. Postopali bomo kot običajno. Najprej bom uh, gospodu Sjadlju dala besedo za približno 10 minut potem pa bomo opravili krok vprašanj in odgovorov po pet minut. Minister, beseda je vaša. Spoštovane poslanke in poslanci, gospe in gospodje, dovolite mi, da podam naslednjo izjavo in tako bom začel. Evropska unija ostaja največji notranji trg, evro pa ostaja. Uh, pomembna valuta za rezervo, kljub temu, da je gospodarska rast nižja in tudi, ker imamo velike gospodarske taž, težave. September 2012 eh, smo priča izjavi in tudi Evropska komisija je podala projekcijo za rast. Eh, Nemčija, Francija in Italija, tri največja gospodarstva v evroobmočju, pa so se v drugi polovici leta žal nekoliko skrčila. Žal pa so to slabi obeti, da bi zelo hitro rasli in da bi oblikovali nova delovna mesta. Predvsem to velja za brezposelnost mladih, ki smo jih priča že nekaj let. Stopnja brezposelnosti je nekaj, kar nas najbolj skrbi v trenutni gospodarski eh, krizi v Evropski uniji. Kriza traja v evroobmočju in to ima negativne posledice na zaupanje podjetij v mednarodnem okolju. Predvsem to velja za 17 držav evroobmočja. Tudi negativno vpliva na rast. Ravno zato je bistveno, da poiščemo trajnostne rešitve za izhod iz krize. Številne države članice Evropske unije so izvedle temeljne strukturne reforme tekom let, kljub temu pa moramo nekaj izzivov še vedno rešiti. Vemo, da strukturne reforme so nekaj, kar pozitivno vplivajo predvsem srednjeročno in to pozitivno vpliva na vsa gospodarstva Evropske unije. Rešiti moramo bančne težave v evroobmočju. To nam bo omogočilo, da bomo imeli kreditne trge, ki bodo dobro rasti, da bomo imeli pametno fiskalno konsolidacijo, da bomo imeli podporno monetarno politiko. Vse to je ključ, če ne bi uživili Evropsko unijo. Na tej točki pa mi dovolite, da povem, kaj smo dosegli na zadnjem sestanku Evropskega sveta prejšnji teden. Dosegli smo sporazum o tem, da bomo oblikovali načrt in da bomo dokončno spostavili gospodarsko monetarno unijo. Bolj se bomo povezali in bolj bomo izpostavili solidarnost. Bistvenega pomena je, da naredimo konec pravzaprav temu začarnemu krogu bančnih težav in državnega dolga. Tudi oktobra 2012 so v Evropskem svetu oblikovali sklepe o tem, kako ne bi ta operativni okvir deloval. In v prvem semestru 2014 naj bi dosegli dokončen sporozum, ko bomo imeli enoten mehanizem stabilnosti in nadzora bomo, ko sprejmemo ustrezne odločitve, imeli možnost, da zagotovimo neposredno dokapitalizacijo naših bank. V kontekstu ko je bančni nadzor ustrezen, ko bomo imeli enoten mehanizem, potem bomo potrebovali tudi enoten mehanizem reševanja. In ravno zato bo Evropska komisija leta 2013 oblikovala predlog, ko bomo imeli enoten mehanizem reševanja. In države članice mislijo, da bo ta. SSM nekaj, eh, kar bo prednostnega pomena. So zakonodajalski ukrep se bo sprejel in eh, tako bomo stopili na pozitivno pot. Zagotovili bomo finančno, fiskalno stabilnost in imeli bomo dobro možnost, da rešimo težave finančnih institucij, ki rešujejo tudi težave davkoplačevalcev v tej trenutni krizi. Če ne bi gospodarska monetarna unija rasla, če ne bi bila konkurenčna v mednarodnem okolju, če ne bi zagotovili rast v evroobmočju, pa je nujno, da junija 2013 Evropski svet preuči še nekaj dodatnih zadev. Zakaj gre? Gre za usklajevanje nacionalnih reformnih programov, potem govorimo tudi o socialni razsežnosti gospodarske in monetarne unije, potem kako bo delovala, kako bo lahko preživela. Nujno je, da raste, da je konkurenčna, potreben pa bo tudi mehanizem solidarnosti in vsi ukrepi, s katerim bomo okrepili notranji trg in tudi zagotovili večjo integriteto letega. V tem procesu pa je demokratična legitimnost in odgovornost nekaj, kar bomo zagotovili dodatno povezovanje monetarnih politik, boljše združevanje konkurenčnosti, morata biti podprta tudi eh, s tem, da bomo v ta proces upeli Evropski parlament. Ta proces lahko krepimo tako, da oblikujemo nove mehanizme, tako bomo izboljšali sodelovanje med nacionalnimi parlamenti na eni strani in Evropskim parlamentom na drugi, kar je skladno s 13. členom, ki govori o pogodbi o usklajevanju, vladanju in upravljanju. To je tudi del prvega protokola pogodbe. Evropski parlament na eni strani in nacionalni parlamenti na drugi bodo skupaj sprejeli odločitev o tem, kako pravzaprav spodbujati to sodelovanje in kako sklicati konferenco predstavnikov, da se posvetijo razpravi o teh perečih vprašanjih. Grčija. Evroskupina in posledično Evropski svet eh, sta se sporazumela, da bodo prilagodili fiskalni prilagoditveni program, podaljšali bodo rok, ko gre za čezmerni primankljaj in ta rok se bo podaljšal za dve leti, torej do leta 2016. Skupaj z grškimi oblastmi so dosegli sporazum o tem, kaj storiti v programu za leto 2014 do 2016, da bomo imeli zdržno stopnjo dolga do leta 2020. Ravno tako pozdravljamo trenutni razvoj dogodkov, ravno tako pa smo zadovoljni, ker je prišlo tudi do ustrezne zaključke, zaključka operacije o odkupu dolga, potem dvojček. Z veseljem ugotavljam, da smo skoraj da dosegli sporazum, ko gre za to področje. Rad bi se zahvalil vsem poročevalcem, tudi pogajalski ekipi ker so vložili izjemna prizadevanja, ker so bili pripravljeni sprejeti kompromis, tako da je ta dosje že skorega sprejet. Dosje Gozes smo uspešno sprejeli, sporozumeli smo se o vseh točkah, potem Ferreiro. Še ena točka ostaja odprta in sicer klauzula o pregledu in s tem povezana deklaracija komisije o tem, kaj narediti za gospodarsko in monetarno unijo in kako jo poglobiti. Upali smo, da bomo dosje dokončno sprejeli, ampak sprejemamo, da moramo in da težko pravzaprav najdemo soglasje o euroobveznicah, tudi o določenih eh, skladih in poleg tega imamo kar nekaj pomembnih pravnih ovir o tem, kaj je izvedljivo glede na trenutno besedilo pogodbe in kaj ni izvedljivo v praksi. Posledično je Evropski svet prejšnji teden dosegel sporazum in rekel, da moramo dialog na tem področju še nekoliko nadgraditi. Zato predsednik Evropskega sveta bo tesno sodeloval s predsednikom komisije, ravno tako pa se bosta oba posvetovala z državami članicami. Tako da junija 2013 bo svet verjetno sprejel besedilo o časovnici, o sebinskih vidikih, del tega je tudi tako imenovani mehanizem solidarnosti. V tej fazi je še prezgodaj, da bi povedali in sprijeli odločitve, s katerimi bi prejudicirali dodaten postopek posvetovanja, ki pa je še vedno pred nami. Upam, da načrt komisije z dne 28. novembra skupaj z zavezo komisije, da poda izjavo, bosta pomenila, da bomo ta proces uspešno zaključili do konca. Ravno tako upam, da lahko še enkrat pokažemo, da je metoda skupnosti uspešna in da se lahko obnese. Potem SSM, enoten mehanizem nadzora. Naj povem nekaj več o projektu, za katerega veste vsi, eh, da je to dogovor, ki ga je Ekofin dosegel prejšnji teden. Ta dogovor je bil zelo zahteven. 15 ur so ministri zasedali, ker je bilo veliko vprašanj, ki smo se jih morali lotiti in rešiti. Pet temeljnih načel Evropskega sveta smo s tem dogovorom spoštovali. Zakaj gre? jasna delitev med monetarno politiko ECB-ja na eni strani in mehanizmom nadzora na drugi. Potem enakopravna obravnava in predstavništvo članic, ki so v evroobmočju in tistih, ki niso, ko govorimo o enotnem mehanizmu nadzora. Potem tretjič, ustrezna, ustrezni ukrepi, ki zadevajo odgovornost. Potem zelo strogi standardi bančnega nadzora bodo spoštovani, kar pomeni, da bomo tukaj imeli vse kreditne institucije, ki bodo podvržene nadzoru na, na diferencirani podlagi. Uštevali bomo najbolj pomembne banke v državah, članicah in potem peto načelo. Imeti moramo uravnoteženo rešitev o tem, kako bo potekal proces glasovanja in kako se bodo znotraj bančnega organa spremale odločitve. Ko govorim o svetu, bistveno je bilo, da se ohrani integriteta notranjega trga, ko oblikujemo enotni mehanizem nadzora. Ravno tako je bilo pomembno, da se zagotovi, da z vzpostavitvijo SSM-a ne ogrozimo ravnotežje, ki izhaja iz nadzora na eni strani ECB-ja, pa na drugi strani nacionalnih nadzornih organov. Sedaj smo poiskali rešitev in sedaj lahko skupaj sodelujemo in lahko ustrezno oblikujemo ustrezen okvir nadzora. Prepričan sem, da pogajalski okvir in posvetovanje bosta privedla do tega, da imamo bančni nadzor, ki bo na najvišji ravni. Boščevali bomo razvoj preteklih let in tukaj se vsi strinjamo, da je to bistvenega pomena. Upoštevali smo oktobrske sklepe sveta. Ravno tako smo znadljevali z delom o vseh vidikih enotnega pravilnika predvsem gre za to, da bomo imeli nov dogovor, ko gre za kapitalske zahteve. V okviru ciprskega predsedstva eh, smo zabeležili izjemen napredek, ko gre za ta zakonodajni svežen. Prihodnji pogajalski okvir pa se bo omejil samo na omejen nabor še nerešenih vprašanj in lahko povem, da bomo dogovor dosegli zelo kmalo, čeprav je pred nami še kar nekaj dela. Danes ne bom pravzaprav komentiral še nerešena vprašanja, ker moramo to rešiti v procesu trialoga. Dovolite pa mi, da izpostavim en vidik, tako drzen bom, da bom irske kolege izval in rekel, da je to pravzaprav dosej, ki mu svet pripisuje izjemno pozornost. 13. in 14. decembra smo v okviru sveta izpostavili, kako pomemben je dogovor v zvezi z enotnim pravilnikom in pozvali smo tudi države članice, da se ta dogovor doseže čim prej. Potem dosegli smo tudi političen sporazum, o bonitetnih agencijah in s tem povezano ureditvijo. V začetku predsedstva smo začeli z dialogom, pogajalski proces je bil zelo zahteven, ampak lahko povem, da s tem zakonodajnim okvirom bomo zagotovili varnejše in trdnejše okolje za mednarodno poslovanje bonitetnih agencij. Naj omenim predvsem določene obveznosti, ki govorijo o bonitetni oceni, o državnem dolgu, ko govorijo tudi o civilni odgovornosti bonitetnih agencij. Vsa ta pravila pa bodo prispevala k temu, da se bo preglednost postopkov bonitetnih ocen izboljšala in da pravzaprav ne bo prevelike odvisnosti od teh ocen bonitetnih agencij na trgu. Potem pa ena stvar ob koncu. Pozdravljam, da smo dosegli sporazum z Evropskim parlamentom o tveganjih javnega kapitala in tudi o skladih, ki zadevajo socialno podjetništvo. Davek na finančne transakcije. V imenu ciperskega predsedstva bi se rad zahvalil Evropskemu parlamentu, ker se vedno ukvarja z vprašanjem davka na finančne transakcije. Zelo dobro se zavedam, da Evropski Parlament je navdušen nad tem dosjejem in mu pripisuje veliko pozornost. Naj omenim tudi poročilo gospe Podimate o skupnem sistemu obdavčena finančnih transakcij. Sprejeli ste ga maja letos. Poleg tega je pomembna tudi zakonodajna rezolucija, ki ste jo sprejeli pretekli teden junija in julija pa je Evropski svet utrl pot temu, da bomo imeli postopek opreklenega zadelovanja, kar bo državam članicam, ki so predane davku na finančne transakcije, imele možnost, da delujejo samostojno. 11 držav članic se je odločilo, da bo pristopilo temu okviru okrepljenega sodelovanja v tej fazi in saj še ena država članica razmišlja o tem, da bi to storila. Evropska komisija je zato oblikovala predlog za sklep sveta, ki bo omogočil okrepljeno sodelovanje. Predsedstvo je v to uložilo velika prizadevanja, sedaj preučujemo ta predlog. Hvaležem sem tudi Evropskemu parlamentu, kar je pretekli teden dalo soglasje in tako lahko peljemo sedaj proces okrepljenega sodelovanja. Svet bo moral sprijeti dodatne ukrepe, tako da bomo eh, zaključili eh, ta postopek, ki je povezan z okrepljenim sodelovanjem. Hvala za sodelovanje. Najlepša hvala, minister. Rada bi se vam tudi zahvalila, ker ste nam eh, dali izvod zbirnega poročila predsedstva. Mislim, da ste prvi v okviru sveta, ki eh, ste pohvalili poročilo Gozes in rekli ste, da je Evropski parlament eh, povedal v svoji rezoluciji kaj meni o evropskem eh, semestru v svoji rezoluciji 26. oktobra 2012. Tako da res najlepša hvala, eh, ker ste pohvalili delo Evropskega parlamenta. Zdaj so na vrsti vprašanja in morda je zelo primerno, da bo prvi govoril gospod Gozes v imenu ELS. Merci, hvala, gospod predsednica. Gospod minister, glede na to, da smo skoraj da na štiri oči danes večer, mislim, da bo ta pogovor lahko kar preprost. Ampak, če tudi tu ni ne vem kakšne eh, gneče, moram reči, da so tu vsi tisti poslanci, ki so sodelovali s ciprskim predsedstvom, kar mislim, da dokazuje, da ste naredili veliko tiskati. Tu smo danes zato, da vam prisluhnemo. Kot drugo, veselil nas je in eh, poročevalec bo nedvomno povedal, kaj več s tem v zvezi, da vam je uspelo uh, vključiti tudi tretjo uredbo o bonitetnih agencijah v vaš seznam dosežkov in kar zadeva dvojček, ste tudi m, mm, sami dejali, da smo skoraj da že pri koncu. Po določenem preskusnem obdobju, ker ti med prijatelji si stvari povemo iskreno, torej po nekoliko težavnem začetnem obdobju, ker se je bilo pač potrebno navaditi na predsedstvo v zapletenih kriznih razmerah, eh, tudi s določenimi težavami eh, pri doseganju enotnih stališč med državami članicami in po začetku težavnih razprav so se stvari torej uredile in eh, mislim, da ste potem dobro pritisnili na plin, da nam je vendarle uspelo priti do konca pri teh dveh dosjejih in tudi pri drugih. Zdaj ne bi zastavljal vprašanj glede prihodnosti, omenili ste, kateri naloge nas čakajo, kar nekaj jih je, omenili ste tudi odločitve eh, sveta, tudi eh, ekofina, ampak zanima me, kakšna je, kakšen zaključek bi naredili po koncu ciprskega predsedstva in eh, kaj lahko poveste državam članicam o sodelovanju in eh, pravem pogajanju z Evropskim parlamentom. Mislim, da so vaši sodelavci dojeli, da pri soodločenju ne gre za prijazno poslušanje stališč parlamenta strani sveta, ampak da gre za resnična pogajanja. Seveda, to ni šlo za pogajanja uh, o vsaki vejci in piki, ampak o ključnih vprašanjih in to ni šlo zgolj za prijazno uh, poslušanjem drug drugega, ampak za resnična pogajanja. Tako da me zanima, kakšne so vaše izkušnje s tem in ali morda v prihodnje na zasednih sveta morda nameravate omeniti to ciprsko izkušnjo, da bi na ta način morda lahko izboljšali odnose med parlamentom in svetom. Vsekakor pa hvala vam in vašim sodelavcem za opravljeno delo tekom tega poletja. Hvala. Najlepša hvala, že se želite odzvati. se pravi, čujem. Morda bi bilo dobro, da združimo več vprašanj. Sicer bom odgovoril na to vprašanje. Ja, lahko poteka ta interaktiven dialog, vsekakor. Najlepša hvala za pohvale in tudi vse komentarje, ki so bili povezani z doseženim napredkom, predvsem, ko govorimo o tistih dosjejih, kjer smo dosegli konec pogajalskega procesa. Kar pa je pomembno poudariti na tej točki, je da ne samo mi, ampak skupaj v sodelovanju mi in vi smo odgovorni za to, da smo to zgodbo pripeljali do konca in kaj smo se lahko naučili. In to sem že omenil, namreč, da lahko počnemo stvari na tak način. To je evropski eh, način in tako lahko napredujemo, če sodelujemo. Čeprav smo imeli določene ovire eh, na poti v začetku, kot ste tudi sami povdarili, pa smo poiskali rešitev v končni fazi. Pokazali smo, da lahko z dialogom, lahko s pogajalskim eh, procesom v duhu sodelovanja naredimo nekaj, kar je najboljše za Evropo in lahko tako zelo veliko dosežemo. Vsi dosjeji, ki pa so še nerešeni in jih bo prevzelo naslednje irsko predsedstvo, so po mojem mnenju takšni, eh, da bodo nadaljevali naše delo, delo, ki smo ga po drugi strani mi prevzeli od danskega predsedstva in tako dalje. Torej, to je ta pot, eh, zato moramo svojo vlogo opravljati na tak način. Smo tukaj, da počnemo dobre stvari za Evropo. Ko bomo gledali nazaj, ko bomo videli, kaj smo dosegli, bomo videli, da vse, kar si je Evropska unija zadala, je storila tako, da je bila potrpežljiva, da je vlagala veliko prizadevanj. Seveda, morda smo včasih nekoliko pohiteli pri določenih dosjejih, kar je bilo to nujno. Vesel sem tudi, da recimo ta enoten mehanizem nadzora, ki je bila nekakšna vaja, eksperiment, s katerim smo začeli v šestmesečnem obdobju in dosegli smo sporozum, ker je bilo to bistveno in dobro za Evropo. Dosegli smo ustrezen mehanizem sodelovanja na ravni držav članic, rezultati so bili res zelo dobri in eh, to so potrdili vsi prejšnji teden po zelo maratonskih pogajanjih. Pričan sem, da bo naslednji korak ravno tako uspešen, eh, ko gre za sodelovanje z Evropskim parlamentom. Torej, nauk je, da se moramo vsi skupaj pogajati in se med sebojno pogovarjati. Lizbonska pogodba in postopek soodločanja, seveda vse to ni bilo za manj. Mislim, da smo na tem področju izjemno napredovali. To je tudi dodana vrednost okrepljene vloge Evropskega parlamenta. Hvala. Elisa Ferrero v imenu socialnih demokratov. Ja, bom govorila kar angliško, ker mislim, da je tako bolj enostavno. Hvala za vsa prizadevanja, ki ste jih vložili. Verjetno veste, da sem bila upeta v projekt Dvojčka. naj nadgradim to, kar je že povedal gospod eh, Gozes. Naj se vam zahvalim za to, ker ste bili potrpežljivi, ker ste vložili veliko prizadevanj. Hvala tudi vašemu osebju, ker dejansko smo zabeležili napredek. Upali smo, da bomo sklenili ta dosje že tekom vašega predsedstva. Če nam ne bo uspelo, pa lahko povem, da smo skoraj da na cilju, tako da moramo zadeve samo še nekoliko prilagoditi. Radi bi, da bi prilagodili uvodne izjave, da bi imeli tudi klauzulo za pregled, da bi imeli potem tudi zelo jasno izjavo strani komisije. Ker ne smemo početi neracionalnih, nespametnih stvari, potrebujemo pa določeno jamstvo. Namreč kako bi lahko najbolje obvladali eh, ta eh, dolg eh, na ravni bank, na nacionalni ravni. In tukaj potrebujemo rešitev. In zadeve moramo rešiti. Potem tudi zahtevamo, da se oblikujejo določeni mehanizmi, ki bodo državam v pomoč, da bodo lahko pravzaprav kompenzirale upad gospodarske dinamike. Tako da z nekaterimi elementi lahko ta rast v evroobmočju se še nekoliko izboljša. Ne na zadnje pa bi se vam rada zahvalila, da vam povem, da smo res napredovali. Sedaj je pred nami sklepna faza vašega predsedstva in verjetno boste lahko sprejeli tudi nekaj kompromisov. In naj se navežem na prvo točko, ki ste jo omenili v uvodni izjavi. Ta je povezana s temeljnim vprašanjem. In sicer, kaj boste storili v ekofinu? Ne govorim sicer toliko o potrebi po strukturnih reformah, ampak kako boste rešili eno zelo enostavno vprašanje. Ko boste oblikovali priporočila znotraj semestra, torej to bo nov postopek, kjer boste državam nekaj priporočili. In če države članice priporočil ne upoštevajo, se bodo znašle v težavah. Predvideva se tudi sistem sankcij za te države. Zanima me, kakšen je odziv Ekofina, ko vidite, da vse te napovedi, ki ste jih predvideli v povezavi z priporočili, nekaj, kar jih eh, pravzaprav popolnoma uničijo. Govorila bom o konkretnih številkah, recimo o Grčiji. V letu 2011 eh, ste predvideli rast nič cela sedem odstotka. V istem letu pa je bila ta rast minus 6,9. Potem napovedi za leto 2012 1,1. Ampak minus 6 bo verjetno ta številka ob koncu leta. Potem Portugalska in tudi ta je sledil istemu receptu. Napoved za leto 2011 rast nič cela sedem odstotna, minus 1,7 pa je bil dosežen rezultat. Leto 2012 pa se predvideva, da bo to plus nič cela osem odstotka, ampak verjetno bo to minus 3,3 odstotka. Ko govorim o evroobmočju, projekcije rasti za to leto so bile nič cela pet odstotka, torej pozitivna raven, sedaj pa minus nič cela štiri odstotna rast. Tako da, če upoštevamo države, ki upoštevajo določen recept in ponovno se navezujem na semester in na priporočila, ki ste jih naslovili na konkretne države in to dejansko velja za vse. Upoštevati moraš recept, če ne, ti izrečajo sankcije. Ampak, če se vrneš na izhodišče ali upoštevaš. Te, kako kakovostna so bila ta priporočila znotraj sveta ali o tem razpravljate? Seveda ne kažem s prstom na vas, ampak vas sprašujem, kakšne so vaše izkušnje znotraj ekofina? Ali je to sploh pereče vprašanje znotraj ekofina ali se sploh vprašate, zakaj se stvar ni obnesla ali pa ustrajate pri tem, da se je stvar obnesla? kljub temu, da storite nekaj, čakate na rezultat in potem je rezultat eh, takšen, da je trikrat ali štirikrat slabši glede na to, kar ste predvideli. To pa je pomembno vprašanje. Ne morete državljanom reči, eh, da se žrtvujejo, če po drugi eh, strani se žrtvujejo, da bi dosegli rezultat, ampak tega rezultata nikoli ni. To je seveda politično zelo občutljivo vprašanje in zato, ker se vsi poznamo, bi od vas želela zvedeti in razumeti, kako Ekofin ocenjuje te rezultate in eh, kaj je argumentacija Ekofina s tem v zvezi. Hvala. Hvala za vaše zelo neposredno uh, in preprosto vprašanje prav imate glede vsega, kar ste povedali. To nas spravlja v zadrego, namreč take napovedi, pa rezultati, ki so tako zelo oddaljeni od projekcij in napovedi. Če pa se to ogledamo, lahko vidimo, da to kaže tudi na zelo nestabilno situacijo, s katero se trenutno soočamo. To tudi krepi vlogo, ki jo imajo institucije, komisija, svet in parlament, namreč, da se morajo takoj odzvati na krizo in na situacijo, da bomo našli odgovore na ta vprašanja. Res je zelo zaskrbljujoče, da imamo taka odstopanja, veselimo se nekih skoraj pozitivnih številk, končamo pa potem pri eh, globokem minusu. in moje izkušnje, moje drobne izkušnje predsedovanja ECOFIN-u me učijo naslednje. Če se lahko skupaj usede 27 ministrov za finance in razpravljajo o tem, eh, potem mislim, da bodo konec koncev našli rešitev. Seveda prihaja tudi do napak, tudi v tem procesu so bile napake in te je možno popraviti v korist evropskih državljanov. Treba pa je tudi priznati, da je bila napaka narejena, da je bila pripravljena napoved, naprimer ni cela pet odstotna rast, potem pa imamo primanklaji eh, ena do dva odstotka. Mislim, da se lahko iz tega procesa nekaj naučimo. Evropa nas je naučila eno od številnih lekcij, namreč, da se lahko naučimo nekaj iz svojih lastnih napak. In pri ekofinu se ukvarjamo tudi s tem in se tudi učimo iz izkušenj. Želim vam lep božič in zelo uspešno leto in upam, da je takšno razmišljanje zelo razširjeno in da bo razširjeno v ekofinu tudi v naslednjem letu. Evropa to zelo nujno potrebuje. Kajti sicer. Uh, bodo stvari postale ideološke in ne več logične. Sama verjamem objektivnim številkam in kot ekonomistka eh, zaupam nekim modelom, če pa ti ne delujejo, pa verjamem v to, da jih je treba prilagoditi in spremeniti. Če ne delujejo in jih ne spremenimo, potem eh, politično tudi ne moremo več eh, izvajati nekega recepta. Naj se vam tudi jaz zahvalim tudi sam bi rad želel vsem tukaj v tej dvorani in v Evropskem parlamentu, torej vsem želim uh, zaželiti lep božič in lepe praznike. Hvala pa tudi za komentarje glede predsedovanja. Uh, zelo iskreno se vam zahvaljujem za te vaše pripombe. Hvala tudi za vaš odgovor na Elis in na vprašanje, ki je bilo zelo iskreno tukaj smo na neznanem področju, na neznanem terenu in zato je vse tako težko. Uh, upamo, da bodo stvari dobro potekale, pa uh, se potem izkaže, da je tudi veliko napak. Zdaj pa Ole Šmit v imenu Alde. Hvala. Tudi jaz se vam v imenu skupine Alde želim zahvaliti za ambiciozno predsedovanje v zadnjih šestih mesecih. Uh, Mislim, da se vsi lahko na začetku soočamo s težavami, ampak eh, če je konec dober, je vse dobro. Rad bi začel z nekaj razmisleki o tem, kaj pa ni bilo storjeno. Sam sem odgovoren za direktivo o investicijah oziroma o schemah za investicije. To ni vaša krivda, ampak eh, na tem področju se ni zgodilo nič, odkar smo direktivo izglasovali lansko leto. Nekateri pravijo, da gre za manjšo nepomembno zadevo, ampak sam se s tem ne strinjam. Potrebujemo več vlaganj v Evropski uniji, zato potrebujemo tudi sisteme, ki bi podpirali in spodbujali zasebna vlaganja v Evropski uniji. Na ekofinu glede eh, enakosti med spoloma oziroma enakopravne zastopanosti med spoloma v ECB-ju. Eh, tukaj niste imeli eh, prav, kaj ti to bo škodilo odgovornosti Evropske centralne banke. Vem, da niste neposredno odgovorni za to, ampak to sem želel povdariti. Klaus Regling, ki je odgovoren za e SM, je podal intervju danes ali včeraj v, za nek nemški časopis. Rekel je, da bo kriza končana čez dve do tri leta. Države bodo eh, spet na pravi poti v nekaj letih. To se mi zdi dokaj optimistična napoved. Mm, če pa poslušam vas, se mi zdi, da niste tako optimistični. Zakaj mislite, da je Klaus Regling tako optimističen? Potem pa še SSM, torej eh, enoten nadzorni mehanizem. Imamo države, ki so znotraj mehanizma, druge, ki so delno vključene in nekatere, ki sploh niso vključene. Kaj to pomeni? Eh, nočemo tega tako interpretirati, ampak lahko bi to razumeli kot začetek nečesa slabega, kot začetek nekih novih delitev v Evropski uniji morda lahko to pokomentirate, eh, kako je potekala razprava o tem znotraj ekofina. Ali ste se pogovarjali o teh temah? Mislim, da za me eh, tukaj ne gre samo za bančno unijo, tukaj gre za korak več. Potem pa še eno vprašanje v zvezi z Latvijo. Ali ste razpravljali o Latviji? in pa možnosti Latvije, da se naslednje leto ali pa 1. januarja 2014 pridruži evrobmočju. Hvala. Sorry, Ministru sem samo povedala, da ste poročevalec za. Uh, nadomestila za investitorje in ta direktiva je zastala v svetu. Imeli smo prvo obravnavo v parlamentu, ampak mislim, da se je v svetu stvar ustavila. Uh, Začel bom na koncu, na ravni ekofina, kolikor vem, o tem nismo razpravljali. Mi smo razpravljali o tem, ali se bo Latvija pridružila evroobmočju. Vsaj ne zdaj tekom našega predsedovanja. To je zelo preprost odgovor. Ko gre za situacijo v zvezi z enotnim nadzornim mehanizmom in pa v zvezi z bankami in državami, ki so vključene in tistimi, ki niso. Tukaj bo potrebno še doseči ravnotežje. Enoten nadzorni mehanizem ni namenjen eni ali drugi strani, ni za tiste, ki so vključeni in tiste, ki niso. To je sistem za vse. Ta sistem je bil uh, zdaj v grobem oblikovan in delovati mora za vse. Torej, pomemben je za vse, je za vse, ki so v Evropomoču in tudi za tiste, ki so izven njega. In mislim, da je bilo ravnoteže v tem mehanizmu eh, zaenkrat zadovoljivo doseženo. In po maratonskih razpravah smo zato sklenili, da je možno in da se lahko to izvede, ampak čaka nas seveda še veliko dela. Poročilo komisije pokriva številna področja, eh, tudi veliko varovalk, ki so potrebne za to, da bodo vsi zadovoljni, ampak eh, še vedno je treba opraviti precej dela, Eh, treba bo še razpravljati o podrobnostih in pogosto se hudič skriva v podrobnostih. Razpravljali smo o tem na srečanju Ekofina in mislim, če se bo dobra volja nadaljevala, potem tudi ne bo prišlo do eh, nekih razlik. Našli bomo zadovoljive rešitve za vse. Tako pa zdaj prihajam k vašemu prvemu komentarju in vprašanju o izjavi Klausa Reklinga. Vemo, da je to resna oseba, zelo sposoben človek in zelo spoštujem njegov optimizem. Rad bi verjel, da je to možno. Na stvari se spozna bolje kot eh, številni med nami, kot Eh, mnogi tukaj in zato eh, se strinjam z njegovim optimizmom. Menim, da bo res potrebnih samo nekaj let za okrevanje. Zadnja tri ali štiri leta bodo v zgodovini ostala zapisana kot nekaj, kot eh, neko zelo problematično obdobje kot eno najtežavnejših obdobij v zgodovini, ki je vodilo v socialna in druga neravnovesja. In res je treba stopiti na pot, o kateri je govoril Klaus Regling. Mislim pa, da bomo na koncu le ugledali luč na koncu tunela. Evropska unija ustrajno dela na tem, da bi našla rešitve za vsa odprta vprašanja morda bodo nekoč druge celine in drugi deli sveta proučili, kako je Evropska unija rešila svoje probleme. Morda bodo celo kopirali naše rešitve in morda bodo citirali eh, Klausa Reklinga in ga omenjali kot pionirja na tem področju, kot človeka, ki je prispeval k rešitvi in koncu tega državnega obdobja. Pa še eh, glede vlagateljev in zaščite vlagateljev. Schema za nadomestila za vlagatelje je povezana tudi z jamstveno schemo za depozite. In to je povezano tudi z dosijem za uh, reševanje kriz. O tem se zdaj pogovarjamo oziroma potekajo razprave. Tukaj bo še potreben napredek, predvsem na področju upravljanja kriz, preden bomo lahko nadaljevali z eh, schemami za kompenzacije. Najlepša hvala. V imenu ELS je naslednja Rudi Kraca. Poli, kjerja proedre, kjerje purge. E, Najlepša hvala. Gospod minister, glede na to, kar ste povedali in kar so povedali moji kolegi, bi sama rada postavila naslednje vprašanje. To vprašanje je povezano s programi za finančno prilagajanje vi ste posredno in neposredno odgovorili na to. In mi smo potem tudi naredili zaključke iz eh, dobrega programiranja in pa izvajanja teh programov. Želela bi vprašati naslednje. Ali v Ekofinu načrtujete uporabo teh zaključkov? predvsem zaključkov glede držav, ki bi morda uh, eh, potrebovali pomoč. V tem primeru imam v mislih tudi Ciper, ali bomo lahko v praksi uporabljali te zaključke, ko gre za fiskalno harmonizacijo, naprimer. Ali ciprsko predsedstvo lahko kaj pove o tem, ali ste kaj naredili na tem področju. Vemo, da potrebujemo več fiskalne koordinacije, po drugi strani pa vidimo, da je to tudi motor za razvoj. Portugalska zdaj trojko prosi, da lahko računa na desetodstotni davek na podjetja. Ali lahko kaj poveste v zvezi s tem? Na ravni kofina ne razpravljamo o takšnih podrobnostih še posebej, ko gre za obdavčenje in ko je to povezano s posameznimi državami članicami. Na ekofinu razpravljamo o tem, kako lahko ponudimo pomoč državam, ki so v programu reševanja. V primeru Portugalske je bil program predložen pred eh, kar nekaj časa, imamo četrtletne preglede, takrat merimo uspeh, napredek, podajamo priporočila, ehm, zahtevajo se dodatni ukrepi ali pa se ukrepi sprostijo, če so se stvari izboljšale. In s temi stvarmi se ukvarja predvsem trojka. Ekofin pa jih potem samo potrdi. Ekofin ne začne s takimi temami, ne uh, loteva se naprimer uh, eh, vprašanja obdavčenja. Primer Cipra, ta je še v pripravi, da se dogovorimo o MU gre za nek specifičen program, za katerega še čakamo na mnenje strokovnjakov, da ga bomo lahko dopolnili. Ampak na ekofinu o tem nismo razpravljali. Uh, uh Hvala. Leonardo Dominici v imenu socialistov in demokratov je naslednji. Izvolite. Hvala, govoril bom italijansko. kot ste dejali, gospod minister. So izkušnje z bonitetnimi agencijami take, kot je rekel tudi gospod Gozes. In to je pomemben moment v delu tega predsedstva. Nekaj težavnih področji je bilo, nekaj. Mm, težjih točk, ki smo jih delno presegli, ampak želel sem spregovoriti o tem. In ne toliko o vsebini dogovora, ki je bil dosežen po zelo težavnih in dolgih pogajanjih. Rad bi podal kratko pripombo glede načina, kako deluje svet in pa v vlogi sveta rad bi vas tudi nekaj vprašal in podal neko, nek predlog. Oziroma bom kar takoj podal predlog. Na podlagi izkušenj, eh, izpogajanj o bonitetnih agencijah, ali bi lahko predsedstvo svetu nasplošno in pa naslednikom uh, Eh, predalo kakšen kritičen razmislek o tem, kako se je ta delovna metoda obnesla. Najprej glede tega, kako deluje svet, bilo je nekoliko premalo preglednosti pri vsem skupaj. In pa vprašanje bilo zastavljeno glede sporočanja politične volje sveta. Kdo se odloča o vlogi in pa o pristopu, ki, bo, ki ga bo svet imel do drugih institucij, če začnemo kar s parlamentom? Kdo sprejima te odločitve? Diplomati, nacionalni predstavniki, države članice, Okay, perfect. Pojavil se je splošen problem in sicer glede tega, da bi bilo potrebno bolj pregledno delovati In to lahko utemeljimo na izkušnjah z bonitetnimi agencijami. Sam imam precej skrajno stališče glede vloge sveta. Mislim, da je svet ključna ovira na poti do evropske integracije. Ampak nisem želel povedati tega. Eh, želel sem samo izpostaviti problem eh, na nekem konkretnem primeru. Pa še glede vsebine predloga o bonitetnih agencijah. Imel sem zelo pozitivno srečanje z ambasadorjem Kornelijem, eh, ki je ciprski predstavnik in zastavljava si isto vprašanje. Zakaj je bilo tako težko sodelovati z evropskimi vladami, ko je šlo za bonitetne agencije? Vlade same so bile kritične do delovanja bonitetnih agencij v določenem trenutku, ampak ko je bil čas za sprejetje neke težke odločitve, pa so te vlade odpovedale. Težko je bilo doseči kakršen koli napredek pri pogajanjih. To je specifičen primer in. Tukaj vas želim vprašati, ali lahko naslednikom zapustite kakršnokoli dediščino na tem področju. Kako bi lahko izboljšali določene probleme pri načinu dela sveta? Predvsem pa imam tukaj v mislih, kot rečeno, bonitetne agencije. Hvala. um, <clears throat> I know the, um, uh, the point of view. And Poznam to stališče in tudi vaše osebno stališče glede vloge sveta.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 če bi bilo vprašanje, ki ste ga zastavili, povezano z demokratično legitimnostjo in pa sprejmanjem odločitev, potem bi bil odgovor naslednji. Prepričani smo v močne mehanizme demokratične legitimnosti. Mislimo, da so ti zelo potrebni. In Evropski svet decembra je sklenil, da bodo države članice primerno vključile tudi svoje nacionalne parlamente, ko se bo razpravljalo o večji integraciji fiskalnih in monetarnih politik. V skladu s členom 13 pogodbe in sicer pogodbe o stabilnosti, koordinaciji in upravljanju. Mm, poleg tega je tu še protokol ena k pogodbi. Eh, ta dva govorita, da bo okrepljeno sodelovanje med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti. In zato morajo Evropski parlament in nacionalni parlamenti sami odločiti o tem, kako bodo organizirali uh, svojo komunikacijo in sodelovanje razpravljali boste o temah, kot je naprimer Evropska monetarna unija. Sam se strinjam, da je treba glede stikov med institucijami storiti več, da bomo dejansko dosegli nek eh, demokratično legitimen pristop. Spoštujem pa vaše osebno mnenje o svetu. Hvala. Thank you. Um, I don't appear to have another EPP speaker at the moment. Zdi se, da ni več nobenega govorca za ELS, uh, tako da besedo dobi Ani Podimata za SND. Gospod minister, lahko mi odgovorite v angleščini, ampak ker zelo redko uh, predsedstvo govori grško, bi rada sama z vami spregovorila v grščini. hvala in čestitke za vaše predsedovanje, čestitke tudi za vlogo, ki ste jo dali Evropskemu parlamentu, ko je šlo za nadaljevanje in zaključek številnih poročil. Želim se vam zahvaliti kot poročevalka za davek na finančne transakcije. Ne strinjamo se glede bistva tega poročila, ampak res pa je, da je Cipr eh, bil posrednik, ki, na katerega smo se lahko zanesli. Dal nam je tudi ustrezno vlogo v postopku okrepljenega sodelovanja. Zdaj pa želim spregovoriti še o fiskalnosti. Kolegica Kraca ima prav, ko pravi, da da oki predstavljajo instrument, ki bi lahko imel vlogo katalizatorja. To bi lahko privedlo do ozdravitve javnih financ in lahko bi s tem dosegli tudi bolj trajnosten razvoj. Zanima me, ali. Uh, imate v mislih oziroma si predstavljate kak bolj enoten okvir na tem področju? Finančna konsolidacija je povezana tudi uh, s fiskalnim področjem in s fiskalnimi kapacitetami. Ali se boste borili proti utaji davkov? In uh, kdaj se bo to zgodilo? Thank you to begin with. Thank you for your. Hvala za prijazne besede o našem predsedstvu in upravljenem delu. Da, kot majhna država je Cipr to nalogo sprejel z mm, malo zadržanosti. Mm, iz tega procesa pa smo se naučili naslednje. Če se osredotočiš na svoje delo in če verjameš v načelo Evrope, lahko s pomočjo uh, drugih držav članic zelo veliko dosežeš. Lahko majhna država doseže en isto kot uh, velike države in hvala za vaše prijazno sporočilo v tem smislu. Pa še nekaj bi povedal, eh, kar je omenil tudi gospod Gozes. V tem šestletnem, šestmesečnem predsedovanju smo se naučili tudi to, da eh, to pravzaprav združuje ljudi. Če želimo biti evropski, potem moramo imeti nek skupni temelj, verjeti moramo v skupne evropske vrednote. In To šestmesečno predsedovanje nam je dalo ravno to skupne vrednote, zavedanje teh vrednot in sodelovanje. In to nam je zadostovalo za to, da zdaj te vrednote veliko bolj cenimo in jih tudi želimo bolje uresničevati. In tako prehajam zdaj na nek skupen pristop, ki ste ga omenjali do obdavčenja, naprimer. Da, e, to je možno, ampak tega ne moremo doseči izolirano. Posredno obdavčenje je že harmonizirano. Za teme povezane z davki, je potrebno soglasje. Potrebujemo tudi neko skupno osnovo, skupni temelj, ampak to uh, moramo proučevati v kontekstu posameznih držav članic. Eh, davki niso edini faktor, ki vpliva na rast in uh, zaposlovanje, naprimer v neki državi. Eh, članici. To je proces, ki poteka že nekaj let, še veliko dela bo potrebnega, ampak treba je upoštevati posameznosti določenih držav članic. Sprejeli smo skupni pristop, naprimer pri drugih eh, temah, tudi pri enotnem nadzornem mehanizmu je bilo to doseženo. Ampak predvsem gre za to, da Eh, branimo interese vseh skupaj, ne glede na to, ali je nekdo vključen ali ne. In tukaj treba uh, spoštovati skupna načela, tudi na področju davkov. Hvala. You, uh, no, still Hvala lepa. Antolin, SD. Hvala lepa, da sem lahko poslušal vašo intervju. Sam sem se moral udeležiti sestanka odbora za ribolov, za ribištvo, kjer smo obravnavali moje poročilo, zato nisem slišal vašega začetnega prispevka. Hvala za sodelovanje, predvsem glede poročila o hipotekah. To vprašanje še ostaja odprto in upamo, da bo irsko predsedstvo nadaljevalo z delom na tem področju in prosim vas, da jim eh, prenesete to sporočilo, da je nujno potrebno nadaljevati na tem področju. Moramo prepričati, da bi določene države članice tukaj delale po svoje, eh, kot se je to že dogajalo v zadnjih letih. Hvala lepa za ta komentar vsekakor se zavezujem temu, da bom vaše sporočilo o reformi hipotek posredoval novemu irskemu predsedstvu. Zabeležil sem si pomen, ki ga pripisujete temu in ne mislim, da je to edino prav. Tako, s tem smo prišli do konca govorcev na seznamu. Želi kdo še nenapovedano besedo? Elisa? Ja, glede na to, da se ponuja priložnost. Imam nekaj zelo natančnih vprašanj glede enotnega mehanizma stabilnosti. Ne vem, ali nam boste uspeli na to odgovoriti ali ne, ampak eh, poskušamo razumeti, kako zadeva natančno funkcionira. Torej, imamo dostop do ESM, eh, ki omogoča neposredni dostop do kapitala za banke, kar bo omogočeno, ko bodo banke prišle pod nadzor enotnega eh, nadzornega mehanizma. Ampak zdaj imamo banke, ki so neposredno pod nadzorom ECB in pa druge banke, ki so pod nadzorom nacionalnih organov. Tiste, ki so pod eh, neposrednim nadzorom nacionalnih nadzornih organov, ali bodo te banke lahko dobile dostop do teh eh, kapitalskih sredstev, enako kot tiste, kot, ki so pod neposrednim nadzorom ECB, ali pa obstaja neko razlikovanje v smislu dostopnosti tega eh, kapitala, glede na vrsto bank. Ste razumeli, kaj hočem povedati? Sem bila dovolj jasna. Can you come back on the question of the back? Mislite, dostop do tega kapitala kot kriterij ali kako? Ne, ne. Imamo banke, ki so tako imenovane banke sistemskega pomena, ki so pod neposrednim nadzorom ECB. Torej, po kriterijih, ki smo jih opredelili, so določene sistemsko pomembne banke pod nadzorom ECB. Približno sto in nekaj jih je odgovor. Naj samo pojasnim eno stvar. ECB v tem trenutku nima nobenega neposrednega nadzora, ki bi ga izvajal nad kakršnokoli banko. Govorimo o tem, kar naj bi bilo v prihodnih mesecih. Tako da govorimo o sistemu, ki se bo uveljavil še leta 2014. dobro, napačni glagol sem uporabila. Ampak eh, poanta je druge. Ali bodo banke, ki so pod neposrednim nadzorom ECB in banke, ki bodo pod nacionalnim nadzorom, imele enak dostop do neposrednih sredstev za dokapitalizacijo iz ESM ali pa bo do viri kapitala za dokapitalizacijo tudi različni. mislim, da se prehitevate za korak ali dva v primerjavi s tem, kar bi je dejansko trenutno predem ta sprave. Ampak naj razložim, ECB bo imela pravico izvajati nadzor nad katerokoli banko. Za začetek bodo določeni kriteriji, ki bodo določili, katere banke bodo padle pod nadzor ECB in to bodo primarno pač večje sistemsko pomembne banke, ker so kriteriji pač takšni, kot ste sami dejali, da ECB lahko pač eh, prevzame toliko bank pod svoj nadzor, kolikor jih pač zmore nadzirati in to bo res eh, ogromna izjemna naloga in zato bo ne mogoče praktično izvrševati nadzor nad recimo temo 6000 bankami. Zato za začetek omejujemo število bank, ki bodo pod nadzorom ECB. Ampak kar pa zadeva vprašanje neposredne dokapitalizacije, to je vprašanje, o katerem bo treba govoriti v odvisnosti od okoliščin, ki bodo nastopile v trenutku, ko se bodo obravnavali konkretni primeri v tistem trenutku. Skratka, ni nobene unaprejšnje zaveze, vse pač takšne odločitev v tem trenutku in eh, puščamo odprta vrata posebnim izjemnim primerom, ki bi jih lahko obravnavali že pred eh, uradno uveljavitvijo ESM leta 2014. Ampak torej mora biti posebni primeri in eh, te bo potrebno pač posebej potrditi. Dobro. Ja, morda bo celo na nas, da poskušamo to zadevo še razjasniti v okviru trialoga, ki se začne jutri, mimo grede. Ampak eh, vse sodi znotraj enotni nadzorni eh, mehanizem. V enotni nadzorni mehanizem ECB ima pravico poseči vmes in pač lahko prevzame nadzorno banko, ki je v težavah z vidika nadzora. Tako, hvala lepa, gospod minister. Moram reči, da ste vsekakor veliko pridobili na slovesu tekom vašega predsedovanja. Ko sem vas eh, prvič obiskal na Cipru, ste sprejeli to nalogo, eh, saj ste prišli iz strokovnih krogov, ker niste politik, potem ste se torej odločili, torej boste pomagali zadevi iz čisto nacionalnih razlogov, potem ste ugotovili, kaj vse bo to pomenilo tudi iz vidika predsedovanja. No, in mislim, da je bilo to veliko dodatno breme, poleg tistega, ki ste ga prevzemali prvotno. Tako da se vam zelo zahvaljujem za vaše delo. No in kot rečeno že prej, hvala za vašo res eh, osvežujočo odkritost pri odgovarjanju na vprašanja in tudi za pojasnevanje tehničnih vprašanj. Tako da zdaj vam želim eh, vsaj malo počitka. Čestitke za doseženo. In eh, maraton glede enotnega nadzornega mehanizma je še posebej hvale vreden. Hvala torej, da ste prišli sem. Vesel Božič, srečno novo leto. Jaz pa samo še obveščam vse kolege, da bo jutri zasedanje potekalo v dvorani 2K2 in ne v tej dvorani in sicer ob 9. uri, ko nas čaka glasovanje. Hvala lepa še enkrat. S tem smo zaključili današnje zasedanje.